Dober dan, dober dan vsem skupaj, dobrodošli. Eh, prosim za vašo pozornost. Imamo precej natrpan dnevni red, prenatrpan dnevni red za naš, se, eh, našo sejo odbora. Jutri po dopodanskem delu pa imamo tudi sestanek koordinatorjev. Najprej spremimo dnevni red dobili smo želje po spremembi dnevnega reda in to mora sprejeti odbor. Točka ena. Sprememba dnevnega reda bi bila naslednja. Prvič, da bi preložili točko 8, ki govori o poročilu o napredku. Romunije v tako imenem okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Poleg tega smo dobili prošnjo, da bi obravnavali kompromisne uh, predloge o poročilu Makoveje glede zamrznitve in zaplembe premoženja. To naj bi dodali, če se strinjate. Potem točka 4, Eurodak. To se Eh, to bi se predstavilo in bi obravnavali ob povdne za točko 9. Prosim. Gospodija Zdemera, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Slišal sem, da ste rekli, da točko 4 bi obravnali po točki 9. Sam se s tem ne strinjam, kaj ti? takrat imam druge obveznosti. Torej, kar zadevo redbo 5.3.1, bi o tem rad govoril takrat, ko to je na dnevnem redu, torej prej. Torej, tu gre zgolj za predstavitev 5.3.1 stanje potekajočih medinstitucionalnih eh, pogajanj glede, samo glede poročila Makovej. Vse ostalo pa bi obravnavali prej. Torej, vse ostalo bi obravnavali prej, razen poročila Makovej o Eurodaku pri točki 4. I mean, if you, if you allow me to complete the information about the... O, prosim, zaključim glede predlogov, ki jih podajam. Točka 7, poročevalka McIntyre, zaščita evra to bi obravnali ob šestih danes, potem točka 15, elektronska identifikacija, to bi obravnali na kasnejši seji, točki 33, 34, poročilo uh, Gabriel, poročevalka želi predložitev, točka 40, predstavitev Europola, to bi predstavili na kasnejšo sejo. Torej, to so predlogi na željo eh, pristojnih poročevalcev. Gospod Latford, postopkovno vprašanje. Ali lahko poveste, kdaj bomo obravnavali Eurodak? Dokdaj je Eurodak predstavljen? Le poročilo Makovej, torej stanje glede pogajanj o Eurodaku bomo obravnavali po točki 9, torej gre za nekaj ur. To bo ob 12.20. Gospod Matiju? Lepo na Kovej, Mišel. Poročilo na Kovej, kdaj bomo to obravnavali? Ali bi to lahko morda obravnavali popovdne? Ali bi to lahko obravnavali popovdne, prosim? Mikrofon. Mikrofon. il s'agit seulement de la présentation de la state of the torej, le poročilo o pogajanjih glede poročila Makovej. Torej, glede zamrznitve in, in zaplembe. Oziroma, gospa Makove je to, da bi to točko vključili v to točko dnevnega reda. Torej, to je to, je to da to dodamo, da damo poročilo Makove glede eh, zaplembe in zamrznitve v dnevni red. Vendar, ali bi to lahko prenali popovdne, pravi gospod Matijo? Gospa Makovej je predlagala, da bi to vključili. Vodopodajski del se je Eurodak, drugo poročilo gospe Makovej, Eurodak pa je predstavljeno po točki 9, torej ob 12.20. Za Eurodak mi vseeno poročilo o, zahran, o, o, o zaplembi in zamrznitvi bi rada obravnavala popovdne. Ali lahko torej to obravnavamo popovdne? Torej, poročilo o zamrznitvi in zaplembi. La possibilité è de l'ajouter a... Torej, lahko to obravnavamo ob 6.15. Dobro, dobro. Glasujemo pa jutri do povdne, torej o zamrznitvi in zaplembi premoženja. Torej, da bi se pripravili na glasovanje, na glasovalni seznam, potem bi morda bilo bolje, če imeli razpravo danes do povdne, ne pa popovdne. Ali potem ne moramo tega obravnavati prej, bolj zgodaj do povdne? oziroma popovdne. Bomo videli, bomo videli, kakšne so možnosti, da bi torej spremenili točke na dnevnem redu, vendar kakorkoli že moramo sprejeti odločitev glede tega, ali to vključimo ali ne, kajti to je pravzaprav predlog. Gospa Weber. Chair, Že včeraj sem večkrat dejala, da sem popolnoma zbegana, glede dnevne gre da za ta dva dni, predvsem za danes, ne toliko za jutri. Kar nekaj imamo neke točke, ki jih nihče ni zahteval, Evropska komisija jih ni zahtevala, koordinatorji jih niso zahtevali, glede tega se koordinatorji niso odločili in v osnotku dnevnega reda, ki smo ga dobili prejšnji teden, smo to imeli to kot možno točko na dnevnem redu. Vmes smo dobili od mene, od Jute Vareš, od gospoda Vosa, od gospe Holmajer, zahtevo, da se povarjamo o kompromisnih predlogih, kajti vsaka politična skupina ima težave glede tega, kakšni so sedaj in kaj se sedaj dogaja. Uh, sedaj je zadeva še bolj zmedena. Ali se lahko, prosim, odločimo glede dnevnega reda, kajti imamo tudi druge obveznosti. Kakšen, kakšen delni program je to v odboru? Weber, I... Gospa Weber. Moramo se držati pravil, če neka politična skupina ali pročevalec zahteva predstavitev, to predstavim odbor in potem se odbor odloči. Se upravičujem, vendar v drugih odborih se dnevni red pripravi skupaj s koordinatorji, tako da vsi vedo, o čem se pogovarjamo. Samo v tem odboru ne. Pač tu je to tako, to dobro veste. Imamo sestanke koordinatorjev, pogovarjamo se o vsaki točki zelo skrbno. Veste, da je to odbor, ki ima največ dela in včasih se res zgodi, da poročevalec ali kdo drug, ki ima to pravico, predlaga predstavitev. Če začnem s to razpravo, potem želim povedati, kdo uh, bo tu govoril o temi Romunije. No, potem pa lahko o tem glasujemo in potem vidimo, če so te spreme sprejete ali ne. Kaj ti imamo dnevni red? Te spreme so nam predlagali. Te spreme so nam predlagali pred nekaj dnevi, torej v naprej. Pred tremi tedni smo razposlali dnevni red, mi pravijo. In če moramo sprejeti spremembe, je to zato, ker pročevalci predlaga spremembe. Torej, glasujmo, če sprejmemo te spremembe ali ne. To je, za to gre. Ali mi lahko poveste, ali bomo imeli razpravo o kompromisnih predlogih glede poročila Makovej o zamrznitvi za plembi. Toliko poročil Makovej imamo, da je to malce zmedeno ali bi imeli razpravo. Nisem pročevalka v senci, vendar mi je všeč ta ideja, da bi imeli razpravo. Torej, več političnih skupin si želi razprave o teh kompromisnih predlogih glede poročila o zaplembi. V dnevni red piše, morda obravnava teh eh, kompromisnih predlogov gospa Latford, to vam moram predstaviti, da naj vam povem. Če dodamo kompromisne predloge glede počela Makove o zaplevi premoženja, to lahko storimo danes do povdne, če se odločimo točko 8 predstaviti. To je poročilo napredku Romunije. Če predstavimo Romunijo, potem imamo morda čas za obravnavo te teme, vendar mi se moramo odločiti. Sam samo to predlagam, tako da glasujmo o tem. Ali torej sprejmete spremembe dnevnega reda ali ne? Tako pač je. Če dobim sporočilo, da je treba neko točko predstaviti, potem se morate vi o tem odločiti. Ali se strinjate, da točko 8 prestavimo, poročilo ali napredko Romunije? Se strinjate ali ne? Da. No, potem druga stvar. Bomo vključili poročilo Makovej v dopoldanski del seje ob 11. Točno ob 11. Ker smo se vlako odločili, da bomo predstavili točko 8. Ali se strinjate, da vključimo poročilo Makovej o zamrznitvi in zaplembi premoženja pridobljenega s kaznimi dejanji? Da. Dobro. Potem gremo naprej. Točka sedem. Vse drugo bomo predstavili, kaj ti poročevalci so tako uh, predlagali. Torej vse drugo, kar sem prej omenjal. Torej. Bomo skušali vključiti poročilo Makove o zaplembi premoženja pridobljenega s kaznimi dejanji danes do povdne. Sedaj pa napovedi predsednika imenovanje poročevalcev. Gospa Judica Gentini je imenovana poročevalka za predlog direktive o preventivi uporabe eh, finančnih sistemov za pranje denarja, vključno s terorizmom. Prav tako je imenovana za poročevalko za poročilo o direktivi o preprečevanju finančnih eh, sistemov za uh, pranje denarja, vključno s terorizmom. Obe poročili sta za eh, gospoda Gentini, potem moramo sprejeti zapisnike seje, če nimate nič eh, proti, vidite seznam zapisnikov, če nimate nič proti, potem so sprejeti. Dobro. Sedaj pa prva. Vsebinska točka, to je točka 4, stanje potekajočih medinstitucionalnih pogajanj v zakonskih, zakonalnih postopkih. Poročilo Diaz de Mera o, o vizumih, ko prečkamo zunanjo mejo. Poročilo Antonesko, dostop do odvetnikov v kazenskih postopkih. Madame Guillaume, poročilo o standardih in postopkih v državah članicah za dodeljevanje in umik mednarodne zaščite bom dal besedo poročevalcem, da predstavijo stanje eh, pogajanj. Gospod Jazmer, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Povedamo nekaj glede uredbe o spremembi eh, uredbe o azilu. Eh, začel bom tako, kot bom tudi končal torej, gre za šibko obliko, vendar zelo močno glede svoje vsebine. Naj povem, da predlog in, in pristop sveta, ki ga je predstavilo predsedstvo sveta glede tega dosjeja, so nespremljivi, ne, ne, nezakoniti in jih želivi za Evropski parlament. in mislim, da, uh, mislim, da moram predstaviti to situacijo. Ta zakonodajni predlog po zadnjih dogodkih, ki jih imamo z, z, z prečujočim predsedstvom. Na zadnje sem o tem govoril pred časom, zato da bi se lahko še naprej pogajali, kajti dali ste mi pogajalski mandat, odbor Libije mi je dal ta odbor. No, prišlo je do več različnih dogodkov. In razprava o tem poročilu, ki naj bi jih naj bi obravnavali decembri in januarja, da smo potem to omaknili z dnevnega reda. Zadnji sem dejal, da bomo morda lahko prišli do sporazuma s svetom glede vprašanja recipročnosti. Zlasti eh, z mešano uporabo delegiranih in izvedbenih aktov. In 19. decembra bi te morali glasovati na Koreperju. Vendar ni bilo soglasja, ki bi bilo potrebno in komisija je bila proti. Zato je svet se odločil umakniti to točko z dnevnega reda. No, prišlo je torej do spreme scenarija. In moji kolegi pročevalci v senci so se odločili ravnati enako in da moramo torej se vzeti čas in eh, razmisliti, kaj storiti. Morali smo obravnavati pristop sveta. Decembra smo obravnavali dokument, ki je obravnava vse to, kar smo že dosegli uh, v času pogajanj z različnimi predsedovanji. Določene države so uh, pokazale odpor glede določenih vidikov predloga. Ne le glede mehanizma recipročnosti, temveč tudi glede mehanizma prekinitve, o katerem smo se veliko pogovarjali in glede katerega je že bil dosežen konsens. Torej, že junija smo glede tega dosegli konsens pod danskim besedovanjem. No, torej, prišlo je do prekinitve soglasja. In 1. februarja je potekal sestanek svetnikov PNZ pod jeskim predsedstvom in ti so predlagali nov mehanizem recipročnosti. Predstavili so novo besedilo, ki je popolnoma drugačno od tega, kar smo izpogajali doslej. In izkazalo se je, eh, da ni kontinuitete z prejšnjim delovanjem. In to besedilo vključuje nekakšno samodejno, eh, neko samodejnost. Vendar gre za nek sistem, ki bi deloval štir leta in pol. No, ta predlog je parlament zavrnil, pa tudi komisija je zavrnila takšen predlog. Torej, sedaj imamo povsem novo situacijo. Predsedstvo sedaj uh, razmišlja o novih možnostih in ESK predsedstvo je skušalo najti nov predlog glede recipročnosti, da bi se uh, povrnili na uh, pristop, ki je bil že prej dogovorjen, da bi imeli mešan pristop delegiranih in izvedenih aktov. Glede uh, odstotkov pa so se odločili, da bi imeli okvirni uh, čas šestih mesecev. Torej, toliko glede časovnice predsedstvo meni da če bi dobili dogovor glede prekinitve, potem bi lahko dobili uh, strinjanje držav članic, ki so zaenkrat proti recipročnosti. To je morda nekoliko naivno. In mm, Tudi za nas je ta predlog nespremljiv. Delo parlamenta glede tega poročila je bilo zelo široko, zelo temeljito in konstruktivno. Zato smo razočarani, uh, glede tege, te spremembe pristopa v svetu. In zdi se, da ne moremo doseči soglasja. Od maja 2011, ko smo prvič videli ta predlog, se je 29 mesecev delalo z številnimi predsedstvi, ki so obravnavala ta predlog. Imeli smo veliko trialogov, imeli smo veliko tehničnih sestankov, imeli smo veliko sestankov na ravni asistentov. Torej, res veliko, veliko sestankov tudi s pravno službo sveta in tudi z, sekret, z sekretariatom našega odbora. Tudi sam sem imel sestanek z komisarko Malmstromovo. Nje smo tudi poslali pismo, poslali smo uh, pismo predsedstvo in državam članicam. In vsi prošači v Senci smo se podpisali pod to pismo. Torej, mi si želimo doseči soglasje, sporazum, ki bo spremljiv za vse. Odbor oziroma komisija je bila vedno zelo konstruktivna. Nismo se vedno strinjali, vendar komisija je bila dosledna pri svojem izvajanju, pri svojem delu in doslednost je uh, skladna, torej saj vemo, kaj lahko od njih pričakujemo. Sicer se ne strinjamo glede vsega, ne saj lahko eh, vemo, kaj lahko pričakujemo od njih. No, svet pa je svoje stališče spreminjal. Stališče sveta uh, se je spreminjalo. To, kar smo se dogovorili pod danskim predsedstvom, ni veljalo pod ciperskim predsedstvom in to, kar smo se dogovorili pod ciperskim predsedstvom, ne velja več pod irskim predsedstvom. Kot je včeraj uh, Eh, dejala ena kolegica, eh, predvideva se, da smo zreli in da sprejemamo zakonodajo za dobro Evrope, zdi pa se, da pristop sveta kaže ravno nasprotno. Torej, mislim, da se ne zvede, kako pomembna recipročnost, saj predlagajo predloge, ki so posem nespremljivi. Naj dam primer njihovih kontradikcij. Recimo, točka 3a, ki, ga, ki je sprejel svet in piše, da vse države članice morajo delovati skupaj in dati enotni odgovor na neko situacijo, ki zadeva Evropsko unijo v celoti in ki omogoča, da državljane obravnavajo na enak način, ne pa na drugačen način. 3b. Recipročnost vizumov je eh, nekaj, kar je prenosna loga držav članic, ko gre za odnos s tretjimi državami. S tem tudi zagotavljamo verodostojnost in skladnost naše zvane politike. Torej, te uvodne izjave so takšne. No, potem pa predlagajo nekaj ironičnega in sicer nekakšen avtomatizem, ki naj bi trajal štiri leta in pol, kot pravi Rate Weber. To je skoraj da tako dolgo kot man mandat komisije. In potem pišejo. Um, svet ima eh, pristojnost na tem področju, tako so države članice vključene v sistem recipročnosti. Gre pa za občutljivo vprašanje, zlasti, ko gre za prekinitev vizumskega režima. Torej, in to je pomembno za uh, Evropsko unijo in njene znanje partnerje. Ob začetku pogajanja smo se vsi zavedali, kako pomembna je vsebina poročila. Tu gre za politično občutljivost, ki ne zadeva le države članice, temveč tudi druge institucije, zlasti Evropski parlament. Ne smemo pozabiti, da smo so zakonodajalci in ne moremo sprejeti, da se nas izključi iz zakonodajnega postopka, ki nam ga nalaga Lizbonska pogodba. No, predlog sveta pa izključuje parlament, kot da to nas sploh ne zadeva. Glede na to situacijo smo včeraj popovdne imeli zadnji sestanek poročevalcev v Senci in smo se odločili, da bomo kolegom iz komisije oziroma kolegom iz odbora predlagali, da o tem glasujemo 20. marca. E, torej, našim sodelovcem smo naložili nalogo, da predstavi nov kompromisni predlog, v katerega bi vključili stališče parlamenta, ki smo ga že večkrat izrekli. Torej, glede česa? Glede enakosti in sodelovanja med institucijami. Torej, gospod predsednik, kot sem dejal, da bom skladen s tem, kar sem povedal na začetku, obžalujemo, da je svet predlagal eh, nekaj, kar je nezakonitega. Ne bom rekel domnevno nezakonitega, temveč nezakonitega. To je želivo za parlament. To naj bo jasno. Mi, ko bomo glasovali, bomo tudi eh, obravnavali uh, vprašanje prekinitve. Zakaj? Zato da bi to povezali z delegiranimi akti. Hvala. Hvala. Torej, to je res eh, pomembno eh, poročilo. Smo pa zelo na, na tesnem s časom. Torej, takšna situacija glede pogajanj. Ni predvidena razprava, vendar vidim, da gospod Fajon želi besedo. Dve minuti, izvolite. Torej, predstavite svoje stališče. Le zahvaliti se želim predvsem poročevalcu in vsem ostalim poročevalcem v senci za vztrajnost pri številnih poskusih da dosežemo dogovor o tem še zadnjem odprtem vprašanju zadnji poskus irskega predsedstva da dosežemo kompromis je očitno spet podletel in díaz de mera kolega je zelo dobro pokazal svoje občutke predlog je nesprejemljiv je nepraven strinjam se z vsemi besedami poročevalca in svet nam je pokazal da nismo verodostojen partner in da se Um, z nami ne mislijo ukvarjati resno. zaznali smo da je težava pri sklenitvi dogovora v tem da imamo precej različne poglede na vprašanje reciprocitete da v evropskem parlamentu ta mehanizem razumemo kot izraz solidarnosti med državami članicami medtem ko določene um, te države bi se ideji reciprocitete na ravni unije najraje povsem odpovedale v evropskem parlamentu smo že mnogokrat ponovili in tudi danes želim da je pogoj za sprejem suspenznega mehanizma zelo močan ne smemo pa dovoliti da določene države članice ugrabijo medinstitucionalna pogajanja in jih izkoriščajo za lastne nacionalne politične namene jaz verjamem da bomo zdaj po vseh neprijetnih izkušnjah veliko bolj previdni v pogovorih s svetom tako z irskim predsedstvom govorimo o zelo občutljivih vprašanjih ne pozabimo da imamo kar nekaj volilnih obdobij in kampanj v tem letu tudi v najbolj občutljivih državah kot je nemčija recimo in ne smemo dovoliti izsiljevanja Um, na našo institucijo ko govorimo o tako občutljivih temah kot so ponovna uvedba vizumov omejevanje svobode govora in ko bomo glasovali o tem konec marca um, bom jaz resno razmislila če se države članice ne bodo držale formalnih in že doseženih neformalnih dogovorov da umaknemo podporo že dogovorjenim kompromisom in da gremo korak dlje pa se potem začnemo vnovič pogovarjati tudi drugi poročevalci v senci želite besedo eh, prosim dve minuti gospa weber hvala lepa zelo redko v tem parlamentu doživimo da če imamo soglasje glede nečesa in glede tega poročila ga res imamo in to je tudi zasluga zelo dobrega dela našega pričevalca gospoda Diaza Demere. Včeraj smo se dogovorili, da bomo sledili njegovemu pristopu, kajti dejansko nespremljivo je, da svetu dovolimo, da se tako obnaša in da se ne odzovemo na to primerno. Hvala gospodu Diazu Demeri za njegova prizadevanja in podpiram ga pri njegovem delu. Tudi naša skupina ni zadovoljna uh, s kompromisom glede mehanizma prekinitve. Sedaj vidimo, da ti kompromisi niso bili uspešni, se moramo vrniti eh, za pogajalsko mizo in okrepiti svoje eh, stališče torej marca moramo o tem glasovati in vsi poročevalci eh, v senci, ki so se oglasili in ki so bili včeraj na sestanku, se s tem popolnoma strinjajo. Ja, vielen Dank. Uh, wir haben gestern in unserem Büro und mein Assistent hat das auch noch mal deutlich gemacht. V biroju smo se včeraj o tem pogovarjali in uh, dolgo smo razpravljali o tem, kako naj bi ravnali. In osebno bi rada še enkrat poudarila. Zelo podpiramo poročevalca, kajti to je velikanski škandal. Nismo vedeli, ali naj se smejimo ali naj jokamo, ko smo dobili v roke ta predlog sveta. Na to se pravzaprav sploh ne moremo normalno odzvati. Sedaj je bilo predlaganih pet let. Parlament je bil izključen, pa ne samo parlament, tudi komisija, tako rekoč. Nekateri volja, eh, želijo eh, recipročnost, nekateri ne. In zašli smo v položaj, ko pravzaprav ne moremo naprej in to je treba vzeti na znanje. In vprašanje je, kak, zakaj ne bi sploh nadaljevali, ko, na kon, ko se na koncu zaletimo v steno. Šengenski dosije oziroma uredba o Schengenu, ne glede na to, o čem se pogovarjamo v tem dosjeju, um, ne letimo na meje. Svet ni več dober partner. Torej, podpiramo glasovanje marca in sama sploh ne vidim nobene druge poti. Zapravili smo leto in pol razprav. Ne vem, koliko predlogov o recipročnosti je bilo že predloženih, morda že 15-20. Enostavno ne gre naprej ne gre naprej. To je treba razumeti. Hvala vsem poročevalcem v senci. Dali ste zelo jasno stališče in mislim, da to jasno, končno stališče, torej to je stališče vsega parlamenta, glede tega, to, kaj imamo res uh, redko soglasje glede tega. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Prosim, na kratko kaj ti ne smemo um, porabiti preveč časa, gospa Antonesko, glede dostopa do uh, odvetnika v kazenskih postopkih. Gospa Antonesko, izvolite. Domnule prešedinte, danes sem čas fako prezentare, kad maj sukčinta. Uh, Doresa. Hvala. Naj spomnim kolege, da direktiva oziroma osnutek direktive naj bi določil minimalne standarde glede osumljencev v kazenskih postopkih. Torej vsi bi morali imeti pravico dostopa do odvetnika. In z odvetnikom bi se morali uh, pogovarjati, prav tako pa bi morali imeti dostop do recimo sorodnikov, veleposlaništva in tako naprej. O tem smo glasovali julija in smo sprejeli splošni pristop, torej julija 2012. Pogajanja s svetom so se začela septembra v času ciperskega predsedstva. Imeli smo tri trialoge in več sestankov sporočevalci v senci, več tehničnih sestankov smo imeli, pod ciperskim predsedstvom nismo dosegli sporazuma, z irskim predsedstvom pa smo znova začeli pogajanje, imeli smo že dva trialoga, drugi je potekal včeraj in imeli smo več sestankov, sporočevalci v senci in več tehničnih sestankov. Naj vam povem, da vsi členi te direktive so še v razpravi. No, vendarle pa smo, smo dosegli pomemben napredek, torej razprave so bile konstruktivne. E, izhodiščno stališče parlamenta je bilo povsem drugačno od izhodiščnega stališča sveta, vendarle pa nam je uspelo doseči kompromis glede številnih vprašanj. No, obstaja pa tudi razhajajoča se mnenja oziroma stališča glede določenih specifičnih vidikov. Hvala poročevalcem v senci, ker so res zelo vključeni v delo glede tega poročila. Tudi osebje je zelo koristno, veliko informacij, veliko podatkov je, veliko občutljivih stvari je in tudi to poročilo je zelo pomembno. In naj vam povem, da nam je uspelo biti zelo konstruktivni tu v parlamentu in upam, da v prihodnosti bodo zadeve šle naprej po dobri poti in da bomo dosegli sporozum tudi s svetom. Vendar zaenkrat je situacija takšna, kot je. Ne bom šla v podrobnosti, pravite, da nimamo veliko časa, tako da ne bom uh, vsega tega predstavljala sedaj, vendar pa bom odgovorila na vaše vprašanja. Hvala, gospa Antonesko. Kakšen pročevalec v senci se želi oglasiti glede tega? Ne. Gospa Latford? Gospa Antonesko opravlja odlično delo in je zelo vključujoča pri svojem delu in mislim, da dobro vodi pogajanja in mislim, da je tudi sekretarjat zelo dober pri svojem delu. Hvala, hvala, ker ste bili kratki. Tako imamo uh, čas tudi za gospod Gijom. Gospod Gijom bo predstavila poročilo o mednarodni zaščiti. Bref, uh, aussi, tudi na kratko. Torej, imeli smo sedem trilogov in zadnji je bil 17. decembra lani in kot veste, kot veste, nič ni potrjeno, dokler ni vse potrjeno. Vendar naj povem, da večina določb so, je takšni, da jih lahko oba so zakonodajca podpreta. In upajmo, da bo tako, tako tudi v prihodnosti. Torej, mi želimo strategijo glede spoštovanja pravic, glede učinkovitosti procesov. In torej, drugače povedano, želimo si strategije, ki eh, je prilagojena potrebam osebam, ki potrebujo mednarodno zaščito, poleg tega pa moramo upoštevati tudi potrebe držav članic in se držati evropskega duha glede te direktive. 200 stvari sta še odprte, nekoliko zapleteni in sicer glede dveh členov, glede člena 24 glede žrtev mučenja in 25 glede mladoletnikov brez spremstva. Ka, zakaj gre pravzaprav? Posebna obravnava za ti dve kategoriji populacije, ki sta še prav posebej občutljivi. Torej, ne bom šla v podrobnosti, vendar gre za to, ali ti dve specifični skupini lahko imata posebno postopkovno obravnavo. In svet se mora torej odzvati na to vprašanje. Parlament je ob zadnjem trialogu svetu predlagal nov, eh, nov predlog formulacije za ti dve določbi. ESKO predsedstvo zelo resno obravnava to vprašanje in, obra in obravnava to na delovnih skupinah in sedaj torej čakamo njihovo stališče oziroma njihove predloge glede teh dve določb in da bomo lahko imeli učinkovit pristop eh, za tiste, ki jih ta direktiva zadeva težko bi podprli nek predlog, ki eh, ne bi posebej obravnaval teh, teh dveh eh, skupin, ki sta res posebej občutljivi. Torej, ko bomo dobili nek eh, predlog jeskega predsedstva, ga bomo obravnavali. In potem upam, da bomo imeli trialog, upam, da bo to zadnji trialog in da bomo takrat zaključili pogajanja glede tega besedila. Uh, To besedilo pa je seveda, kot veste, zelo kompleksno. Merci, Hvala, gospa Guillaume. Pročevalci v senci, gospa Vikstrom, izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se rada lepo zahvalila Silvi, ki je mesece delala noč in dan na tem zelo zapletenem dosjeju. In končno vidimo luč na koncu tunela. Lahko vam zagotovim, da povsem podpiram vaše delo kot poročevalka. Zlasti, kar se tiče žrtev, mučenja in pa kar se tiče uh, uh, mladoletnih brez spremstva. Tukaj gre za 24 in 25 člen. Kar se tiče teh dveh ranljivih skupin ljudi, moramo upoštevati, da so to v resnici najranljivejši uh, ljudje, ki hodijo po evropskih tleh in zato zelo podpiram vsa vaša prizadevanja v zvezi s tem. In res pozivam predsedstvo sveta naj nas vzame resno. Torej, parlament in komisijo, kajti združeni smo v tem in podpiramo, naširoko podpiramo stališče poročevalke. Kar pa se tiče celotnega dosjeja, skoraj da smo že dosegli rešitev. In pravzaprav smo to obljubili, to, to obljubljamo evropskim državljanom že od leta 1999. Torej, res je čas, da to končamo. In prej, ko bomo končali, bolje bo. Hvala lepa, hvala lepa za vašo izjavo. Če se ne želi oglasiti k besedi noben drug poročevalec v senci, potem je to to. Slišali smo komentarje o teh treh eh, dosjejih. In sedaj uh, smo zaključ, zaključili se to dnevno točko in gremo k peti točki. Prvo poročilo o evropskih trgih drog. Slišali bomo predstavitev gospoda Wolfganga Goetza. Lepo vas pozdravljam. On je direktor centra MCDDA. Uh, Center je združil moči z Europolom in izdelana je bila celovita analiza evropskega trga drog, proizvodnje, nezakonitega trgovanja, odvisnosti, sapoli in tukaj gre tudi za politična preporočila, ki jih bomo slišali. Po tej predstavitvi pa bomo imeli nekaj časa za vprašanja in pripombe, recimo za 45 minut. Gospod Götz bo sedaj dobil besedo za predstavitev. Potem pa še gospod Oetting, ki je pomočnik direktorja. In sicer uh, je uh, on eden od vodi službe v Europolu. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj uh, skupaj s kolegom Oettingom iz Europola. Predstavili bomo uh, Eh, iz, eh, sledke iz prvega poročila evropskih trgih drog. Eh, komisarka Malmström je to objavila pred tremi tedni in sodeloval sem tudi sam. Europol in EMCDDA sodelujeta že več kot deset let in posledica so številne skupne predstavitve. To pa je prvi krat, da sta obe agenciji združili sile, zato da sta lahko zagotovili analizo o evropskih trdih drog v celoti. Treba se je izvati na izzive, s katerimi se soočamo danes. V zadnjem desetletju svet doživlja številne spremembe, kajti doživljamo globalizacijo in pa tehnološki napredek. In sicer pri tem, kako ljudje delajo, kako se družijo, vse to se je spremenilo. Te spremembe pa so vplivali tudi na trg drog. Sedaj se soočamo z zelo različnimi trgi in svojo politiko in svoje odzive moramo prilagoditi tej novi realnosti. Kar je pozitivno? Kombinacija eh, popraševanja in, eh, in ponudbe je vodila k težavam v, v Evropi. In eh, ta hip eh, politika v zvezi z drugami ne vpliva oziroma ni uspešna. ampak kokain eh, je še vedno pomemben. Potrošniki pogosto uporabljajo različne substance, odvisno od kakovosti in pa od cene. Kaj je sporočilo tukaj? Ne moremo, oziroma potrebujemo celovit pogled na trg drog. In to zasledujemo, ta princip zasledujemo tudi v celotnem poročilu. Treba se je pogledati nove droge in to je ta hip največji izziv. Zabeležili smo 73 novih substanc. E, to se je zgodilo leta 2012. 2011 jih je bilo 49, sedaj pa smo zabeležili še številne nove substance od leta 2005. Tukaj gre za uh, koktejle uh, eh, kemikalij, ki se uh, proizvajajo v laboratorijih. Kaj je končni rezultat? Vedno več mladih eksperimentira s substancami, o katerih pa je zelo malo znanega. Internet je sedaj motor inovacije na tem področju in tudi eh, novo virtualno prodajno mesto. Novi trendi so globalni in širijo se hitreje kot prej. V zadnjih letih je IMCDDA identificiral eh, številne, eh, številna mesta prodaje na internetu in eh, preko teh mest se zagotavljajo droge strankom v Evropi. Sedaj pa kanabis. To je tudi dober primer za razvoj na trgu drog. Kanabis se proizvaja sedaj blizu končnim potrošnikom in to bo tudi trend v prihodnosti. Danes se kanabis eh, proizvaja v dobesedno vseh državah članicah, intenzivno se eh, kultivira, se goji in pristop je zelo intenziven. Kanabis, ki se proizvaja eh, tako, je zelo močen in je lahko potencialno bolj škodljiv za zdravje. Ampak kanabis je seveda povezan s popraševanjem. Vsako leto se potroši 2500 ton uh, kanabisa v Evropi. In uh, to ustreza 18 do 30 milijardam evrom. Največji trg za kanabis so Italija, Španija in Francija. Pa tudi uh, Združeno kraljestvo in Nemčija. Sedaj pa še nekaj besed o uh, ekstezijo, amfetaminih in uh, kokainu. Koncem dajal prej ti, eh, prav te druge igrajo pomembnež, vedno pomembnejšo ulogo na evropskem trgu zaradi potrošnje in eh, proizvodnje. Kokain je druga najbolj eh, razširjena uh, ilegalna droga po kanabisu. Španija pa je vstopno mesto v Evropo. Uh, sem pri, pripotuje preko uh, jugo-vzhodne uh, Afrike, odpirajo pa se tudi nove poti. Uh, sedaj obstajajo bolj sofisticirane eh, poti, kako se kokain vključi v legitimne eh, proizvode, kot eh, je naprimer plastika. Kokain se uvaža v Evropo in sicer preko laboratorijev, ki imajo sedež v Evropi, zlasti na nizozemskem, pa tudi na polskem, v Belgiji in Litvi. kompleksnost prodaje sintetičnih drog je zelo v porasto in Evropska unija ostaja tudi zelo pomemben izvoznik ekstazije in amfetaminov. Naj zaključim se sledečim. Učinkovito se lahko odzovemo na ta razvoj, če bomo eh, uporabljali dobre podatke, dobre informacije in če bomo izdelovali dobre analize. In eh, zato smo poskrbeli v tem poročilu. Organiziran eh, krimine, kriminal eh, investira v nove tehnike in v nove pristope. Ampak mi bomo še vedno tesno sodelovali v Evropi za to, da bi lahko te grožnje identificirali in da bi zagotovili, da bo naš odziv primeren in dober. In to poročilo se osredotoča na trg dela in kako bi lahko naši ukrepi bili bolj učinkoviti. To pa je samo ena plat medalje. Če želimo doseči napredek, bomo morali znižati tako eh, popraševanje kot potrošnja. Naš pristop je zelo pomemben, treba pa je zagotoviti kompletarnost med obima omenjenima vidika. Gospod in gospodje, prepričan sem, da je to prvo poročilo dober primer za to, kako lahko dobra analiza vodi učinkovitejše ukrepe. In res sem vesel, da je imel IMCDDA priložnost, da je sodeloval z Europolom na tem pomembnem projektu. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Götz. Hvala lepa za eh, vaše delo v centru IMCDDA. Sedaj pa. Gospod Öting iz Europola, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil za to, da ste povabili Europola, da predstavi svoje poglede v tem skupnem poročilu. Zelo eh, smo navdušeni nad našim sodelovanjem z IMCDDA in to kaže na to, da če združimo pristojnosti, potem je rezultat dober. Europol je obveščevalna agencija in mi vidimo temno stran gospod Good pa vidi odprto stran in pa številne statistike. In če združimo obe, stvari, obe strani, potem dobimo lepo pobodo. Kaj so problemi? V Evropi imamo 1,4 milijona uporabnikov heroina in imamo tudi 73 eh, novih um, substanc, ki se uporabljajo v Evropski uniji. Imamo več kot 2 milijona uporabnikov ekstezija. In Droge so povsod. Nobena država, nobena skupnost, nobeno mesto, niti podeželje ne more reči, da nimajo problema za drogami in s posledicami. Posledice so a, nasilje, umori, kraje in to izvajajo tisti, ki, a, ki a, trgujajo za drogo. In odvisnost vodi v zločin, kajti sicer ljudje ne morejo plačati za droge. 27 odstotkov primerov v preteklem letu v Europolu so, je bilo povezanih z drogami. In to kaže, da je to eh, daleč največje kriminalno področje, s katerim se ukvarjamo v Evropski uniji. Mednarodna trgovina z drogami je eh, eh, glavna dejavnost kriminalnih združb ne, uporab, ne ukvarjajo se samo z drugimi ali pa samo z eno vrsto drugimi, trgujejo tudi z drugim blagom, ampak druge igrajo zelo pomembno ulogo in prilagajajo se novim kriminalnim priložnostim, kajti menjajo poti, menjajo metode. In vsakeč, ko poskušamo najti način, kako bi jih ustavili, eh, že najdejo pot, kako vstopiti v države. uporabljajo tudi čisto zakonite poti, kot se naprimer pošta, eh, eh, letal, letala in tako naprej. In to pripomore k organiziranemu kriminalu in težko je prodreti van. Kajti težko je privirati naprimer kontejnerje. Najbolj se uporablja sledeča metoda. Uporabljajo se pristanišča, organizacija in koordinacija je zelo dobra. Uporabniki, torej, do, o, o, o, iz kontejnerjev se umakne normalno blago in notri se potem uh, da eh, droga. Droga gre preko različnih tranzitnih um, uh, tranzitov in to je potem vse skupaj še bolj težko. Uh, Kokain se v glavnem proizvaja v Južni Ameriki, potem pa se pošlje v eh, Zahodno Afriko in v druga eh, pristanišča. Internetna tehnologija je tudi zelo eh, pomembna pri prodaji drog. Kakršno koli vrsto drog lahko kupite na spletu in ljudi, uporabniki imajo občutek, da je to čistejše, tako ne pridejo v neposredni stik z eh, dilerji. Včasih se uh, dostavi uh, na dom kot uh, pica in potem se pravzaprav tako širijo nezakonite droge. Uporabljajo se številne vrste plačil, naprimer predplačilne kartice, pa drugi načini in zato je zelo težko slediti denarju. Uh, tudi to je izziv za organe pregona. In zato se moramo osredotočiti na kibernetski kriminal. Treba je okrepiti zasledovanje. Kokain je druga, se katero se največ trguje po kanabisu. Kokain prihaja v Evropo, to pa organizirajo eh, kriminalci, ki niso iz Evropske unije. Toda eh, liberaliziral se je trg kokaina. In sedaj imamo več kriminalnih združb, ki lahko uvažajo kokain v Evropo. Potem so tukaj še kolumbijski karteli, ki so bili eliminirali, eh, kajti eh, kolumbijske oblasti so opravile dobro delo. Sedaj je videti, da evropske kriminalne eh, združbe sodelujejo z mehiškimi združbami, ki igrajo pomembno ulogo kot posredniki med eh, državami, proizvo, proizvo, državami proizvajalkami in pa celimi državami. Zato moramo sodelovati, da bi znižali negativne posledice drog. Ne samo transportne organizacije, terenske organizacije, vsi drugi deležniki morajo sodelovati, tudi eh, politiki, šole. Eh, ti morajo sporočati, da ni kul, cool, če uporabljate droge. Eh, poskrbeti moramo tudi za stran popraševanja. Končno bi se rad zahvalil gospodu Götzu za zelo, zelo dobro sodelovanje na tem področju in upam, da smo bili v korist Evropskemu parlamentu. Hvala še enkrat, da ste nas povabili. Hvala lepa. Sedaj pa uh, razprava. Gospa Sipel želi podati svoj prispevek, potem pa morda še kdo drug. Gospa Sipel. Hvala lepa. Imela bi čisto kratko vprašanje. Če sem pravilno razumela, kolega iz Europola je opozoril na to, da kazniva dajanja v povezavi z drogami. Tukaj gre od eh, trgovcev do končnih uporabnikov, torej da je to ena največjih eh, kazenskih eh, področji, kazenskih mm, dejanj v Evropske uniji. In zato me zanima, ali to pomeni tudi to, da Europol in nacionalni organi res um, uh, dajo povdarek na, kazniva, da, na pregon kaznivih dejanj v povezavi z drugami in e, zanima me, če uh, dejansko ukrepajo na tem področju, tako na nacionalni ravni tudi. Hvala lepa, gospa Antonesko. Hvala lepa, uh, gospod predsednik. Zahvaljujem se obima govornikoma, obima gostoma. Rada bi omenila en vidik, eh, ki ga je omenil gospod Götz v svoji predstavitvi. Tukaj gre za legalne droge. To je pojav, zelo pomemben pojav, ki pa je zelo nevaren in ki raste v Evropski uniji. Ta pojav je zelo resen. To sem omenila že, oziroma to smo omenjali že v odboru Envi. Očitno je, da mora Evropska unija storiti več za to, da bi lahko nadzirala in preganjala te tako imenovane zakonite droge. Najprej me zanima, zakaj jih imenujemo eh, legalne droge, zakonite droge. Zato, ker niso prepovedane. Niso prepovedane, zato, ker niso znane. Zato, ker je hitrost inovacij na tem trgu izredna in to lahko vodi k temu, da je ta pojav zelo težko nadzirati. Od leta 2000, oziroma 2010 je komisija obljubila, da bo ocenila ta pojav in da bo predložila spremembe za zakonodajo, ki velja v Evropski uniji. Imamo sklep iz leta 2005, ki predvideva težek mehanizem, ki je dolgotrajen in pa poln težav. Zato, da imamo se zdaj sezname eh, prepovedenih substanc. In naj vam dam nekaj podatkov iz poročila, o katerem danes razpravljamo. Od leta 2007 imamo samo 12 snovi, oziroma ocenjenih je bilo samo 12 eh, snovi in te snovi so bile potem prepovedane v Evropski uniji. In vsi se strinjamo, da. Eh, potrebujemo evropski odziv, kajti le na ta način se bomo lahko borili proti temu pojavu. Države članice so vele nacionalne ukrepe, ampak dejstvo je, da se te snovi prodajajo na spletu in zato tega pojava ne morete nadzirati na ravni države. Vprašanje torej je, kakš, v kakšni fazi smo, kar se tiče ocene zakonodaje. Kdaj bo komisija izdelala predlog za nove zakonodajne instrumente, ki bi lahko nudili rešitev za ta problem. problem. Hvala. Imam še malo, ne? Še deset minut. Ted, you're also willing. You got... Gospa Hed, beseda vaša. Hvala lepa. Hvala lepa gostoma za zelo zanimivo predstavitev. Seveda smo ogorčeni, ko smo to slišali. Vemo, da eh, potrošnja drog eh, raste v Evropi in to je zelo zaskrbljujoč trend pri mladih, ki vedno bolj menijo, da je čisto v redu, če jemljajo droge in da je enostavno je jemati droge, kot pa piti alkohol. In to je res zaskrbljujoče. Zato se pridružujem predgovornikom, kar se da hitro moramo komisijo pripraviti k temu, da bo predstavila revizijo sedanje zakonodaje. Prevzeti moramo odgovornost za to, kajti to se nanaša na tako eh, številne. V predstavitvi sem slišala, da Evropa proizvaja zlasti sintetične droge. To tudi vemo. ali ste razmišljali o tem, kako bi lahko ukrepali? Ali imate kakšno predstavo o tem, kako bi lahko proizvodnjo sintetičnih drog v Evropi ustavili? Hvala. Če nišče drug nima prepombe, potem predajam besedo obema gostoma. Gospod Guc, kateri bo začel, boste vi začeli? Gospod Oetting. Da, hvala. Prvo vprašanje je bilo eh, bolj namenjeno policiji, namreč, če imamo enote v Europolu in v državah članicah. Govornica je po pravici povedala, to je tako velik problem in zato eh, moramo imeti zato posebno namenjene enote. Kar se ta hip dogaja je sledeče. Na vrhu organiziranega kriminala se dogaja sprememba. V preteklosti so bili eh, kriminalci taki, da so, imeli, da so bili nekako specializirani na to ali na ono. Sedaj pa je tako, da kriminalci eh, trgujajo z različnimi snovmi, ne samo z drogami. In zato, večina, zato imamo fleksibilne organizacije, tako da lahko nadziramo vse blago, s katerim trgujajo organizirane združbe. Ampak še vedno potrebujemo specialiste za droge, kajti imamo prokurzorje in eh, ti se v določenih državah proizvajajo. Zato smo, imamo sedaj specializirane enote, imamo pa tudi enote, ki si pogledajo vse blago, profite, eh, tokove denarja, zato da bi našli najšipkejše točke, ki bi lahko škodovali organiziranim združbam. Upam, da to odgovarja na vaše vprašanje. Sedaj pa predajem besedo kolegu Gojcu. Gospod Gojc, hvala. Eh, dve drugi vprašanje sta se eh, nanašali na eh, zakonite droge. Zakonite droge. Vedno rečem tako imenovane zakonite droge, kajti um, pojem je res problematičen. Kajti če je nekaj zakonito in ni prepovedano, ima vedno pozitivno konotacijo. In, ali pa vsaj ni daleč od tega, da bi bilo to nekaj pozitivnega. Kaj dela ta hip komisija? Mislim, da bi morala na to vprašanje odgovoriti komisija. Vem pa, da komisija trdo dela in da pripravlja novo besedilo zato, da bi spremenili sklep sveta iz leta 2010 in da bi ustvarili eh, nove eh, eh, zakone v procesu soodločanja. Sistem iz leta 2005 dobro deluje, ima pa svoje meje in svet je sprejel sklep za snov MA, potem eh, še 5ET, e eh, to so snovmi, na katerih se sedaj dela. Eh, delo je sedaj intenzivno poteka in mislim, da dobro delamo. Ampak ni zadostne povezave s forenzičnimi laboratoriji. Na tem področju tudi nimamo dovolj povezave z znanostjo. In res bi pozdravil, če bi o tem razpravljali tukaj v odboru. Prosim, da se osredotočate na to, kaj potrebujemo, da bomo lahko nadaljevali z delom. In kaj bi lahko storili za to, da bi bili učinkovitejši na tem področju. Prej sem že dejal, ne moremo, si, ne moremo več individualno gledati na snovi. kot je dejal kolega Oetting, pred očmi moramo imeti vse vrste blaga, za katerim trgujajo v nezakoniti trgovini. Šel bi še korak dlje. Nacionalni ukrepi niso zadostni. Lahko so zelo močni, ampak niso dovolj močni, da bi rešili ta problem. Mislim, da potrebujemo več evropskega pristopa na tem področju. In Če si pogledate pogodbe, ali imamo pristojnost Evropske unije za droge, te pristojnosti Evropske unije so ta hip zelo omejene. In to je morda eh, vprašanje, za katerim bi se lahko ukvarjal ta odbor, zato da bi dobili več pristojnosti EU na tem področju, kajti na ta problem se lahko odzivamo samo globalno in na ravni Evropske unije. Eh, trgovci z drogami ne poznajo meja. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ni več nadaljnih pripomb. Hvala obima poročevalcema, gospodu Gücu in gospodu Oettingu, za predstavitvi mm, tega skupnega poročila, <clears throat> za predstavitev skupnega poročila o evropskem trgu drog. Slišali smo o številnih Eh, sestavinah tega trga in tudi o najpomembnejših izzivih. Gre za varnost državljanov in seveda smo dolžni kot predstavniki v Evropskem parlamentu zagotoviti napredek na tem področju. Naslednja točka na dnevnem redu je povezana z vsem tem. To je povezano z zlorabo drog in strgi drog. Gre za predhodne sestavine pri prepovedanih drogah. Poročevalka je kolegica gospa Hit. Eh, sedaj bomo obravnavali osnutek njenega poročila. Hvala obima gostoma, ki sta bila tu v imenu Agencije za spremljanje drog v Lisboni in, v Lisboni in um, Sedaj dajem besedo gospi Het. Hvala, gospod predsedujoči. Gre za zelo tehnično temo eh, pri predhodnih sestavinah, pri prepovedanih drogah. To so kemikalije, ki se uporabljajo v različnih industrijskih procesih, naprimer pri eh, proizvodni plastike, farmacijskih izdelkov, pri Eh, drugih izdelkih, ampak te predhodne sestavine se lahko tudi zlorabijo za izdelavo, za proizvodnjo drog. In obstaja sistem za odobritev predhodnih sestavin in nadzor tega trga z jasnimi pristojnostmi za posamezna podjetja. V zadnjih letih je, so zelo kritizirali Evropsko unijo eh, zaradi ravnanja s temi predhodnimi sestavinami in sicer je šlo predvsem za eno substanco, ki se imenuje anhidrid ocetne kisline, ki se uporablja naprimer za fotokemikalije, za barvila in tako naprej, lahko pa se preusmiri v nezakonito proizvodno amfetaminov in drugih substanc. Ravno pri heroinu gre eh, za eh, največje število smrtnih žrtev eh, zaradi uporabe drog v EU. Ravno kar smo slišali poročilo, eh, v katerem so še posebej opozorili na to točko in sicer na to, da so kriminalne združbe odvisne od eh, zagotovitve anhidrida ocetne kisline. Gre torej za preusmirjanje eh, predhodnih sestavin na nezakonito proizvodno in zato je potreben boljši nadzor, boljši nadzor nad anhidridom ocetne kisline in seveda so uh, potrebne, uh, potrebna strožja merila za registracijo teh snovi. Usklajevanje teh pravil v EU naj bi podprli, da se prepreči, da uh, Eh, kriminalci najdejo najšipkejši člen v tej verigi in se ga potem lotijo. Razen tega je predvidena podatkovna baza v EU in to bi bilo treba pozdraviti, tako da bi imeli boljši nadzor nad eh, širitvijo predhodnih sestavin v Evropski uniji. Podpiram splošna splošno usmeritev komisije, vendar se mi zdi, da je treba določene stvari še okrepiti, naprimer varstvo osebnih podatkov. Treba je jasno določiti eh, uporabo osebnih podatkov in treba je omejiti dostop do teh podatkov. Razen tega je treba še naprej eh, pozorno spremljati razvoj na področju predhodnih sestavin. Komisija naj bi tri leta po začetku veljave uredbe predložila poročilo. Eh, spa, eh, v katerem bi pač eh, poročala o tem, kako eh, funkcionira ta politika in tudi podatkovna baza. Hvala poročevalki, sprašujem, ali želi kdo besedo. <clears throat> Potem, ko smo slišali, kakšen je osnutek tega poročila, mogoče komisija ali katera od drugih inštitucij, predstavnik Evropske komisije gospod Klaus Berendt dobi besedo. Hvala, gospod predsednik. <clears throat> Hvala lepa, gospi Het, za to poročilo. To poročilo ste pripravili zelo hitro. Komisija eh, deli vaš namen in sicer, da je treba zagotoviti ustrezen nadzor eh, osebnih podatkov. Eh, in mnogi predlogi sprememb eh, se nanašajo na varstvo podatkov. Želim se zahvaliti tudi za podporo eh, predlogu kot takšnemu. Tako kot ste rekli, je namen tega predloga, da se lotimo specifičnih problemov, do katerih je prišlo v preteklosti eh, v zvezi z anhi, ahid, anidridom ocetne kisline. Eh, kar zadeva predloge sprememb, eh, mnogi so za komisijo povsem spremljivi, želim pa kljub temu povdariti nekaj točk. Eh, nekaj zadev, ki se nam zdijo malo bolj komplicirane. Torej, vidimo neko rahlo nekoherentnost med omejitvijo torej obdelave osebnih podatkov v amenmaju 6 in 14, eh, eh, kjer eh, gre za osmi člen, prvi člen, prvi odstavek osmega člena ustrezne direktive. Torej nam se to zdi boljša opcija, to, kar piše v 14. amandmaju. Razen tega je predlagano, da naj se obdobje shranjanja podatkov omeji na dve leti. Sedanja uredba, to želim povedati, Eh, že predvideva triletno obdobje hrambe podatkov in to doslej eh, v realnosti ni povzročilo nobenih težav. In razen tega imamo tu tudi povezavo z zunanjo trgovino predhodnih substanc in tudi carinski zakonnik eh, predvideva hrambo podatkov za tri leta. Torej, zato m, mm, bi s tem triletnim obdobjem ostali koherentni z drugimi uh, deli uredbe, ki se nanaša na zunanjo trgovino. Potem imamo tu mm, enajsti amandma, tu popolnoma razumemo omejitev oziroma da naj bi v delegiranih aktih specificirali eh, vrsto osebnih podatkov, ki jih želimo obdelati in hraniti. Imamo pa težave z eh, tem following the adoption of the delegated act. Katie eh, Karzadeva uh, zaplimbo in, in ustavitev pošiljk, eh, to velja tudi že zdaj in zato bi bilo bolje, če bi rekli in accordance with ali nekaj takega. Uh, ampak zagotavljam poročevalki, da v tej prvi fazi ni predvidenega nobenega zbiranja podatkov, temveč gre samo za agregirane statistike, Eh, v zvezi z eh, zaplembami in ostavljenimi pošiljkami. In potem eh, seveda zelo cenimo idejo, da naj bi preverili učinkovitost predlaganih amandmajev. Mi smo predlagali petletno obdobje, v katerem bi poročali o tem. Poročevalka predlaga skrajšanje na tri leta. Zakaj smo predlagali pet let? V sedanji uredbi je bila ta obveznost evalvacije predvidena po treh letih. In vsak, ki je sodeloval v tem procesu, je rekel, da, je tri, da so tri leta prekratko obdobje za to, da se ugotovijo učinko, učinki, kajti po letu in pol eh, bi morali že začeti pripravljati poročilo, da bi bilo gotovo po treh letih. In zato smo zavestno predlagali to petletno obdobje. To nam bi omogočilo, da res lahko ugotovimo učinke določb, ki so zapisane v uredbi. In to je tudi že vse, kar sem hotel povedati v zvezi s tem. Hvala, gospod predsednik. Hvala, mogoče želi irsko predsedstvo kaj povedati o tem, preden spet damo besedo poročevalki. Irsko predsedstvo ne. E, gospod Pirkar, mislim, da želi nekaj povedati. Hvala, gospod predsednik. Samo eno kratko pripombo imam. Mislim, da je poročilo v glavnem eh, kar uravnovešeno, uravnoteženo in nam ne povzroča nobenih težav. Imam pa dve pripombi. Ena stvar se nanaša na točko, ki jo je omenila tudi komisija. Poročevalka predlaga, da se preide z treh na dve leti eh, obdobja hrambe podatkov. Tu se sprašujem, zakaj. In tudi sprašujem se, ali je to izvedljivo. In sem bolj naklonjen triletnemu obdobju. Ne vidim nobenega razloga, zakaj eh, bi to spremenili, skrajšali na dve leti. Ampak mogoče bi poročevalka eh, nam predstavila svoje argumente zakaj si to želi. In potem eh, predlog spremembe 14. Eh, tam želite izricno opredeliti, da se informacije smejo uporabiti samo za namene uredbe in da je mreženje z drugimi podatki in podatkovnimi bazami prepovedano. V uredbi je tako in tako opredeljeno, kaj je namen in da se ti podatki samo umevno uporabljajo samo za namene uredbe. To je pravzaprav implicitno. Zato se mi zdi, da je ta predlog spremembe enostavno eh, odveč, kajti eh, uporaba podatkov je zelo precizno opredeljena in mislim, da naj ne bi unašali nekih dodatnih elementov, ki so pravzaprav od vsega začetka jasni. Ampak to sta edini dve pripombi. Sicer pa poročila, poročilo podpiram in se mi zdi, da je oblikovano tako, da bo tudi lahko izvedljivo. Hvala. Gospod Romero, prosim. Hvala, gospod predsednik. Imam vprašanje za komisijo glede predlogo sprememb, ki jih je poročevalka naredila glede vloge ruskega nadzornika za varstvo podatkov vendar tega nimamo, kajti evropski nadzornik je pristojen le za to, kar se nanaša na evropske institucije, torej vašto podatkov se nanaša le na to, ko govorimo o nadzorniku. Zato bi vprašala komisijo, kakšna je vloga Evropskega nadzornika za vašto podatkov? ko gre za ta registr tu, oziroma za to podatkovno bazo podjetij, ki pa vendarle niso evropske institucije, tako da prosim, to mi res razjasnite. Drugo vprašanje za predstavnika Europola. Vi ste direktor agencije za kazniva dejanja in zanima me, ali kazniva dejanja ki jih obravnavate. To sicer ni povezano s samim poročilom, vendar z, z osebino pa ja. In zanima me, če agencija obravnava kot huda kazniva dejanja to, kar je vključeno v Evropski eh, uredbi o priporu. Palabras solicitadas, solo permítame aclarar que la nihče več ne želi besede, tako naj povem, da žal, potem, ko smo prisluhnili predstavnikom Evropske agencije za druge, ki ima sedež v Lizboni, in potem, ko smo prisluhnili eh, predstavniku Europola, in sta pravzaprav ta dva že odšla ker smo začeli z drugimi točkami dnevnega reda. Seveda pa lahko vaše vprašanje uh, jim posredujemo v pisni obliki. Ali pa lahko počakamo, da naslednjič prijete na našo sejo. Smo pa slišali vprašanje za predstavnike komisije. Gospod Berend, ali lahko odgovorite, preden vrnem besedo poročevalki? Izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, dovolite, da se hitro odzovem na to, kar je povedal gospod Pirkar eh, v zvezi s 14. predlogom spremembe. To sem prvotno pozabil omeniti. Torej, razumem željo poročevalke, za zelo ozek namen uporabe podatkov, ampak kljub temu smo mnenja, da če smo malo bolj odprti, kot pa to, kar je sedaj predlagano, da bi to bilo koristno. Naprimer, podatke o osebah, ki so upletene v suspektne transakcije, bi to eh, lahko privedlo do tega, da se razkrijejo te mreže. Če to omejimo samo na preprečevanje trgovanja s temi prekurzorji, bi seveda tudi izgubili možnost, da dobimo koristne informacije o osebah, ki so delujo v teh omrežjih, ki trgujejo z drugami, potem kar zadeva nadzornika za varstvo podatkov. Gospa Romero ima gotovo prav. Večina osebnih podatkov, ki se jih zbere in uh, obdela, uh, to večinoma se to zgodi v državah članicah, ki potem določene stvari sporočijo Evropski podatkovni bazi in unesejo tja. Ampak iz poročila eh, razumem, da so tudi predlogi sprememb, ki naj pojasnijo obveznosti in odgovornosti nacionalnih nadzornikov za varstvo podatkov. In v enem anmanmaju se zahteva tesno sodelovanje med eh, nacionalnimi nadzorniki za varstvo podatkov in evropskim in to bi bilo seveda koristno. Potem, no, mi smo že se pogovarjali z evropskim nadzornikom v zvezi s tem predlogom eh, in njegovo mnenje je zelo podrobno in eh, poročevalka je prav gotovo upoštevala večino točk nadzornika za varstvo podatkov iz tega mnenja. Razen tega v enem amenmaju piše, da vsi delegirani akti, ki se nanašajo na hrambo osebnih podatkov v Evropski podatkovni bazi, da mora za vse te podatke dati svoje mnenje tudi Evropski nadzornik. To bomo tudi storili. Seveda bomo se z njim posvetovali. Isto velja tudi za eh, to, da se. Eh, osebam, na katere se nanašajo podatka, podatki, da se jih obvesti. E, torej, vključili bomo na vsak način nadzornika za varstvo podatkov vse korake v okviru e, priprave te podatkovne baze. Hvala. Mikrofon, prosim. Gospa Het. Tak sem, ki je odfanda. Hvala, gospod predsedujoči. Prisrčna hvala kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Seveda bom vsa ta mnenja upoštevala. E, pri, pozorno sem prisluhnila tej razpravi. E, to Eh, delo sedaj lahko nadaljujemo. Konkretno vprašanje je bilo postavljeno v zvezi s sedmim predlogom spremembe, hramba podatkov za dve ali tri leta. Tu gre za vprašanje integritete. Konvencija Združenih narodov predvideva, da se ti podatki hranijo samo dve leti. Sej ni nobenega razloga, da se to razširi na tri leta. Zato sem pripravila ta predlog. Žal nimam časovnega načrta, mogoče ima predsednik eh, časovnico za to poročilo. Jaz temu pravzaprav nimam nič več dodati. Torej, časovnica za predložitev. Eh, predlogov sprememb. 28. februar 2013 je rok za vložitev predlogov sprememb ob 12. uri. To in eh, potem pač pridemo v naslednjo fazo tega postopka. Potem nekaj je bilo eh, povedano tudi v zvezi z Europolom. Uh, Naslednja javna predstavitev direktorja, izvršnega direktorja Europol je predvidena za 21. marc. 21. marca eh, mu lahko postavimo direktno vprašanje v zvezi z resnimi primeri kaznjivih dejanj in uh, o operacijah Europola. Predlagam, da ker smo se na začetku sestanka dogovorili, da bomo spremenili uh, dnevni red in da bomo ob 11. obravnavali poročilo gospe Makovej in ker gospe Makovej še ni v dvorani, In ker eh, bo to poročilo na vrsti ob 11, predlagam, da prekinemo sestanek za pol ure in nadaljujemo ob 11. gospa macovei <clears throat> še ni tu oziroma je v dvorani ampak se še pogovarja eh,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 so povabljeni, da jih prekinejo in da sedejo na svoja mesta, tako da bomo lahko nadaljevali sestankom. Gospa Makovej, sedaj na vrsti vaša točka. Yes. Yes. Thank you. We are about to resume our work. Nadaljujemo torej z delom. Imeli smo kratek odmor devita točka je na dnevnem redu. Ehm, zamrznitev in zaplemba premoženske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem. Poročevalka je kolegica gospa Makovej. In sedaj bomo imeli eh, izmenjavo mnen s gospodom Eugenom Korkoranom. Yes, oziroma, ta točka je bila pravzaprav preložena. When it is true. And the change of the agenda. Now we are discussing the compromise amendments on the report and confiscation. Okay. Let's discuss the compromise. Ne, eh, razpravljali bomo o eh, predlogih sprememb in o kompromisnih predlogo, predlogih. Najprej dajem besedo gospe Makovej, ki bo predstavila te predloge. Hvala, gospod predsednik. Kot se vsi spomnite, smo razpravljali o predlogih sprememb in želim obvestiti odbor o tem, da smo imeli da sem se srečala s poročevalci v senci in da smo se dogovorili za kompromisne predloge sprememb. To to, ta razprava je bila zelo plodna. Zadnji sestanek je trajal tri ure in pri tem smo obravnavali vse kompromisne predloge. Vem, razumem, da je to zelo zapletena zadeva, kajti ureditve v državah so zelo različne. In zato so tudi stališča različna. Ampak poročevalci oziroma 90 odstotkov poročevalcev eh, se strinja s predlogi, predlaganimi kompromisi. Več je bilo torej predlogov sprememb, verjetno zaradi nacionalnih zakonodaj in da še enkrat ponovim, te zakonodaje se zelo razlikujejo med sabo. Poskusila sem pripraviti ustrezne kompromise in s nekako eh, združiti čim več različnih interesov v teh kompromisih. Hvala poročevalcem za njihovo podporo, za kompromisne predloge. Če je potrebno že sedaj razpravljati o teh predlogih, to lahko seveda naredimo. Razumem, da nekateri kolegi želijo razpravljati o kompromisnih predlogih po, tej, po tem, ko smo s poročevalci dosegli soglasje. Ampak še enkrat eh, rada bom prisluhnila mnenjem kolegic in kolegov o teh kompromisih. Hvala. Slišali smo, kaj je poročevalka povedala o kompromisih. Sedaj pa imajo besedo poslanke in poslanci. Prva je na vrsti gospa Beber. Prosim. Thank you very Hvala, gospod predsednik. Sem med tistimi, ki smo danes zahtevali razpravo o kompromisnih predlogih, kajti če si jih ogledamo, ugotovimo, da nekatere zadeve sploh niso v skladu s tem, kar sem si je želela. In tudi zato, ker smo dobili tudi oceno mnenje pravne službe parlamenta, ki opozarja eh, tudi malo na filozofijo zaplimbe in eh, zamrznitve, vendar eh, gre tudi za pravno podlago in tudi za to, kaj naj bi vključili v to besedilo in kaj ne. Vem, da je poročevalka dobro sodelovala z nekaterimi poročili poročevalci v senci, vključno s poročevalcem v senci skupine Alde. Vendar mnenje eh, poročevalke iz naše skupine je izolirano. Včeraj smo imeli eh, svoje srečanje o tem, naša skupina, in eh, ugotovili smo, da je mnenje naše poročevalke v senci izolirano, skupina je ne podpira. Torej, nočemo eh, nekako neuspeh tega poročila. Ne, ampak želimo si dobro poročilo in zato je dobro, da govorimo o kompromisnih predlogih in da spremenimo tiste dele, ki se nam zdijo nesprejemljivi ali ki se, so tudi iz pravnega vidika nesprejemljivi. Če bomo glasovali jutri, bi se lahko zgodilo, da bo samo nekaj glasov za in ostali bodo proti. Predvsem zato, ker vidim podobna mnenja tudi pri zelenih pa tudi pri nekaterih eh, članih ELS. Prepričana sem, da veliko poslank in poslancev tudi, S, eh, tudi iz vrst S in D podpira naše mnenje. Zato si želim nadaljevanje te razprave, sedaj pa konkretno. Mislim, da je z pravnega vidika pomembno, da si ogledamo analizo naše pravne službe in da razumemo, da je ta direktiva, da ta direktiva Eh, temelji na pravni podlagi, ki eh, obravnava sodelovanje v kazenskih zadevah. In mislim, da to ni prava eh, podlaga za obravnavanje civilnih, civilno-kazenskih, civilno-pravnih primerov, zadev. In če imamo nižje standarde za civilno-pravne postopke, potem to eh, potem ne more biti tako, da eh, naprimer zamrznitev, zaplembo in tako naprej obravnavamo na tej osnovi, na tej podlagi. Zato bi žela, želela videti stališče poročevalke, ali se ji zelo modi, ali nujno eh, želi imeti glasovanje jutri in če eh, Eh, se sprašujem, zakaj. Jaz pravzaprav ne razumem, zakaj je nujno glasovati jutri. Mislim, da je to dosje, pri katerem si lahko vzamemo malo nekaj časa, tako da bomo dosegli tudi eh, dogovor med političnimi skupinami o tem. Hvala, gospa Weber. Sedaj gospod De Jong, prosim. Hvala, gospod predsednik velika zahvala tudi gospi Makovej za vso opravljeno delo. Načelno sem, se strinjam z večino kompromisnih predlogov, eh, razen z dvema. Eh, torej, najpomembnejša zadeva, s katero moramo opraviti, mi imamo za opraviti in moramo rešiti, je Eh, neformalno mnenje pravne službe, ki smo ga prejeli. In mislim, da gre v bistvu pri tem mnenju za to, da so pri zakonskem, eh, v zakonskem pravu zahteve za dokaze više kot v civilno, civilnem pravu. In to je seveda eh, utemeljeno izhodišče, kar pa pogrišam v tem pravnem mnenju, je, so razlike med zahtevami, da se nekoga obsodi eh, za kaznivo dejanje? Uh, eh, ne. Torej, to, kar pravi mnenje, se razlikuje od tega, kar piše v poroče, poročilu, vendar tu ne govorimo o kaznivih dejanjih, temveč o zaplembah. In če želiš neko premoženje zapliniti, ima to ob, seveda oporabiti s kaznivim dejanjem posredno ali neposredno. Osebno menim, da so kompromisi Monike Makovej eh, skupaj s poročevalci v senci, da bi lahko bili sprejemljivi takšni, kot so. Ampak strinjam se tudi z Renate Weber, da moramo biti pri tem previdni. In to želim povedati tudi v eh, imenu naše skupine, ko gre za eh, kazenske zadeve, si moramo vzeti čas. Potreben je še eh, dodatni premislek. Videli bomo, torej pravzaprav dvomim, da bomo um, danes do povdan lahko res um, temeljito obravnavali to, kar piše v mnenju uh, pravne službe. Potrebujemo še več časa za to, po mojem mnenju. Trenutno še nisem pa vsem prepričan, da je mnenje pravne službe, da bo imelo učinek na kompromise. Ampak zato potrebujem tudi čas za razpravo s pravno službo o tem. Uh, potem dva kompromisa, pri katerim imam pripombe, so na eni eh, tretji eh, kompromis in sicer kaj je možno zaseči. Pripravil sem besedilo, ki se mi je zdelo zelo uravnoteženo in ki izključuje iz zaplembe eh, blago, eh, stvari, ki so pomembne za življenje, bistvene za življenje tako da države članice lahko sestavijo tudi izčrpen seznam teh izdelkov, teh eh, stvari. Eh, pripravil sem zelo previden kompromis eh, in želim ostati pri svojem predlogu, zato kompromisa ne podpiram in tudi ne desetega, kajti ta bolj ali manj predpisuje državam članicam, da če ni druge razpoložljive Eh, destinacije, potem je treba izkupiček uporabiti za določene socialne zadeve ali zadeve za preprečevanje kaznjivih dejanj. In to je pravzaprav zunaj tega, o čemer se tu pogovarjamo. Želimo olajšati zaplembo v državah članicah, kaj potem države članice naredijo z izkupičkom iz tega, je v njihovi pristojnosti. In mislim, da uh, to ni naša naloga. Uh, Mislim, da smo tu prevzeli bolj italijanski primer, strinjam se z Renato Weber. Vendar želim pa Alde tudi povedati, da v prvi razpravi na ravni odbora sem že povedal, da je predstavnik Alde omenil določene stvari, ki se mi niso zdeli značilne za Alde in za poročevalko in tudi za Eh, ali da bi bilo bolje, če bi imeli drugega poročevalca v senci in če bi bolj lepo eh, tekalo to sodelovanje od vsega začetka. Gospa Sibel. Hvala, gospod predsednik. <clears throat> Danes do povda ne morem govoriti v imenu svoje skupine, politične skupine. Želim pa povedati, da bi imela velike težave danes ali jutri glasovati o tem poročilu. Pri kompromisnih predlogih je nekaj zadev, ki se mi zdijo problematične. Menim, da imamo vedno težavo, če gre za mešanje civilnega in kazenskega prava. Vendar na tem področju menim, da si moramo to še enkrat natančno ogledati. Tudi vprašanje pristojnih organov je treba ponovno temeljito preveriti. Ravno tako kot vprašanje, kako intenzivno Eh, koliko dokaznega gradiva mora biti na voljo, preden se zaseže premoženje. To je vse še zelo problematično. To, to, to je povezano tudi s kompromisom 10, kar zadeva uporabo prihodkov, torej tisti organi, ki zaplenijo premoženje, naj bi bili tudi profiterji tega denarja, to se mi zdi čudno, predvsem če predtem ni bilo rednega kazenskega pregona. Tu se mi postavljajo še številna vprašanja. In če bi dan, ta teden že morali prijeti odločitev, ne bi bila v stanju eh, dati soglasje tem kompromisom. Vos. Hvala, gospod Vos. Hvala. Že prej sem enkrat povedal, da imam nekatere težave s podrobnostmi tega poročila. Ne politične probleme, temveč res, resne pravne probleme. In zato ustrajam nad tem. E, torej, tako kot to želimo urediti z zaplembo premoženja, to v tem vidim resno grožnjo, za naš sistem pravne države. Predvsem, kar zadeva domnevo nedolžnosti, pravico do premoženja in tudi, ob, kar zadeva obrnitev kazenskega bremena v kazenskem pravu. Če bomo tako postopali, prihajamo v neko samovoljno pravno situacijo, kjer se lahko tako po lastni presoji reče, ta mi ni všeč, ga bomo prijeli malo trše. To ne more biti v našem smislu in eh, moje pomisleke potrjuje eh, sicer ne uradno tudi pravna služba parlamenta. Po moje moramo vzeti resno pomisleke tudi v mnenju eh, pravne službe. Mogoče mene nekdo ne vzame resno gospoda Fosa, ampak če tudi pravna služba izrazi take pomisleke, se moramo z njimi ukvarjati in ne moremo enostavno eh, kar eh, ignorirati tih pomembnih vsebin in preiti na glasovanje. Če si ogledam, naprimer, kompromis 9, potem eh, imamo unable to justify the legitimate origin, obrnitev dokaznega bremena. To ne vodi do rezultata, ki smo ga vajeni v pravni državi. In zato moramo resno razmisliti o tem, ob vsej dobri volji za zasek premoženja, za plembo premoženja, ki je bilo predobljeno s kaznivim dejanjem. Ne moremo s tem eh, nekako kar odvreči eh, obstoječih pravnih struktur, kaj ti potem sploh ne bi imeli več neke eh, razumne osnove. Zato menim, da moramo se zavedati predvsem meja, ki nam jih nalaga pravna država. In kompromise naj bi temu ustrezno tudi prilagodili. To naj bi vendarle storili, da kot Evropski parlament, da se ne bomo osmešili, ker sprejmemo nekaj, kar pravno sploh ni vzdržno z pravnega vidika. Hvala, gospa Latford. Hvala lepa. Strinjam se s tistimi ki menijo, da ni mogoče o tem glasovati jutri. Kajti obstajajo še številni vsebinski problemi glede besedila. Sicer nisem pročeval ko v senci, vendar me vendarle skrbi predvsem ena stvar in sicer to je omenil naš pravni svetovalec, gospod Kajola. In sicer zato sem tudi predložila odločene predloge sprememb, zlasti 94. In glede predloga spremen gospe Makove, mislim, da tega ni upoštevala. In ta ukrep, ta direktiva temelji na kazenski zakonodaj členov 82 in 83. In kot to razumem, ne moremo imeti ukrepov, ki se nanašajo na civilno pravne postopke v tej direktivi. Nekatere države članice, tudi Združeno kraljestvo, že imajo ukrepe tudi v civilnopravnih postopkih, ki omogočajo zaplembo premoženske koristi. Torej, tudi če ni kazenske obsodbe, kot je povedala gospa Makovej, je to skladno z Evropsko konvencijo človekovih pravic, kot je to potrdilo tudi Evropsko sodišče. Gospod Kajola je v svoji elektronski pošti zapisal, da gre za to, da omogočimo državam članicam, ki omogočajo zaseg tudi v civilnopravnih eh, postopkih, da lahko to ohranijo, vendar mislim, da gremo tu predaleč, to ni področje uporabe eh, te direktive. Gospa Makove je zapisala, da um, ta direktiva ne vpliva na možnost držav članic, da lahko izvajajo svoje postopke zasega premoženja iz civilnopravnih postopkih. Torej, mislim, da moramo zadeve razjasniti. Vsaj za dve državi članic to pomembno. Če imamo to pravno možnost, lahko to pravno možnost še naprej izvajamo in ne potrebujemo dodatnega kazenskega postopka in ne potrebujemo spremembe v sistemu. Torej, če ste imeli takšne civilnopravne postopke za zaplembo premoženja, to lahko ohranite. Ne pomeni pa to, da bo ta direktiva to uvedla. In to je pomembno razjasniti ne vem, če je smiselno iti v dodatne podrobnosti. Ne vem pa, če se strinjam z enim drugim stavkom gospoda Kajola v svojem mailu, kjer pravi, da če civilno pravni ukrepi obstajajo, potem ta pravila ne sme biti strožje od tistih, ki so v tej direktivi. Uh, No, mislim pa, da je to v navskrižju s tem, kar se mi je zdelo, da on pravi. In sicer, da ta direktiva ne vključuje civilnopravnih zasegov. Ne, zgolj zapisali smo, da če obstajajo takšne možnosti, se te možnosti lahko še naprej izvajajo. In ta direktiva ne more. Uh, vplivati na civilno-pravne zasege. Oziroma, tako to razumem, vendar predtem o tem glasujemo, želim zagotovitev glede tega. Torej, to je moj pomislek, da ne bi predlog gospe Makovej uh, pomenil pravne nejasnosti glede tega, kakšno je področje uporabe te direktive. Kajti, kot samo to razumem, se moramo tu omejiti na kazensko-pravne postopke. Hvala, gospod Latford. Gospod Krkop, izvolite. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z zadnjimi komentarji. Kaj ti tu imamo sklic na pravne sisteme? Pravni sistemi so nekaj zelo različnega, zelo pluralnega. V Evropski uniji imamo zelo različne pristope glede zasega premoženja pridobljenega s kaznjivimi dejanji, ne glede na to, kje se to premoženje nahaja. In nekoliko me skrbi, da če želimo doseči soglasje, ne bomo zadeve razrešili, kaj ti imamo različne pristope v različnih državah članicah, ki imajo različne pravne sisteme, številne države članice. In tu podpiram gospo Makovej, ki želi doseči nek napredek, vendar vseeno številne države članice že zasegajo um, premoženje pridobljeno uh, na nezakonit način v civilnopravnih postopkih. Nihče se ne želi, da bi uh, nezakonito pridobljeno pre pre premoženje ostalo v rokah storilcev. Z britanskega vidika smo to že proučili z vidika človekovih pravic. Torej, če pravite, da so človekove pravice okrnjene, mislim, da to ni prepričljiv argument. Res je, da v številnih državah so jasno rekli, da ne moremo zaseči premoženja, če ni prišlo do kazenske obsodbe, jasne kazenske obsodbe nekega posameznika to ceni in to pomeni, da ti, ki to trdijo, bodo to pač potrdili iz svojih izkušenj in morda ima neko, neko, neke argumente za to. Vendar mora imeti dovolj manjerskega prostora, zato zagotovimo, da tiste države, ki pa zasegajo premoženje z varovalkami preko civilnega sistema, lahko to še naprej počnejo. No nekatere države to lahko počnejo tudi na drugačen način, pač imamo različne sisteme, vendar moramo zagotoviti, da lahko med sabo zasegamo premoženje, ki izhaja iz uh, kazenskih postopkov. Seveda, kot pravi gospa Latford, mislim, da bomo težko uh, prišli, prišli do soglasja, če ne bomo dosegli nekega sporazuma glede tega. Hvala, gospod Matijo. Gospod Matijo, izvolite. Je. Hvala, gospod predsednik. Prisluhnila sem več kolegom. In mislim, da se morda nismo dovolj pogovarjali o tem besedilu med sabo. In rezultat je, da to, kar ima pred sabo, ni smo dovolj obravnavali in sedaj imamo težave. In kolegi menijo, da obstajajo težave glede temeljih pravic, da obstajajo odločene pravne težave in tako naprej. Torej, kakšna situacija? Ne vem morali glasovati jutri, vendar se sprašujem, ali bi res morali jutri glasovati glede na stanje stvari. Imamo pravno mnenje glede kompromisnih plov, ki nam ni nujno povšeči in moramo se odločiti, kaj storiti. Ne vem če ne bi bilo morda bolje prestaviti glasovanja. Torej, to je vprašanje, ki si ga zastavljam. Monika, ali ne bi bilo morda bolje, če bi imeli raz, še kakšno razpravo, še kakšen sestanek in potem šele o tem glasovali. Kaj ti mislim, da ne moramo biti zadovoljni z, z izidom razprave. Merci. Hvala. Gospa Makove, izvolite. Slišali smo stališča članov posl odbora poslancev oziroma naj te bom dala, bom dala besedo gospodu Selino. Torej, hotela sem predvsem uh, opozoriti na to, da govorimo tu o zelo pomembnem in zelo kočljivem vprašanju. Gre za zaplimbo in za <clears throat> zamrznitev premoženske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem. Vemo, da gre za ogromne vsote. Tudi če eh, ne vemo natančno, za kakšne vsote gre, ampak gotovo za več milijard evrov in govorimo o hudih kaznivih dejanjih, ki eh, se tičejo bolj ali manj vseh eh, ljudi. Gre za, porno, za otroško pornografijo, za spolno izkoriščanje, za trgovino z ljudmi, za trgovino z drogami in tako naprej. To so res zelo kočljive zadeve in pereče zadeve. In ta uh, razprava kaže, da uh, temu posvečamo uh, primirno pozornost. S gospo Makovej smo dobro sodelovali, dolgo smo razpravljali in zelo smo se potrudili, da najdemo rešitve, ki upoštevajo eh, različna mnenja eh, poslank in poslancev, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Zdi se mi, da so kompromisni predlogi o katerih razpravljamo, kar zadeva zaplembo brez, eh, ki ne temelji na eh, obsodbi, eh, pa tudi kar zadeva uporabo sredstev. Mislim pa tudi, da gre bolj za pravne probleme. Da, se je treba proti temu boriti, tu se vsi strinjamo, se mi zdi gre tudi za varstvo človekovih pravic, tako kot eh, Evropsko sodišče za človekove pravice eh, je naklonjeno temu, da se eh, izvedejo tudi taki preventivni ukrepi glede premoženja pri teh hudih kaznjivih dejanjih. Torej ta ukrep z vidika sodišča za človekove pravice ni Eh, sporn in ni v nasprotju s človekovimi pravicami ali temeljnimi pravicami. Želim pa povdariti tudi še nekaj drugega. Malo en čuden otis imam, mogoče je to bolj oseben otis, kajti sem poročevalka v senci za SD in šele danes pa povdan ob treh se bomo sestali, ne morem govoriti v minus skupine. Želim podčrtati, da tako kot je kolega eh, Jong eh, govoril o tem, da, ne mo, da ni možno zapleniti bistvenih temeljnih eh, zadev, ki jih nekdo potrebuje za življenje. Ampak, če je ta kriminalc, kako pa je ta kriminalc prišel do teh stvari, vzel jih je, ukradil jih je nekomu drugemu, nekomu, za katerega so to bile tudi bistvene stvari. To je sicer treba upoštevati, to je že res, ampak nekako v drugi fazi. Najprej je treba zaščititi pravice tiste osebe, eh, ki je bila oškodovana. Eh, torej, tu pogosto ne gre za posamezne žrtve. Žrtev je družba, skupnost. Žrtev kriminalne, kriminalnega organiz, organiziranega kriminala je v glavnem cela družba. In v tej luči je treba gledati na te stvari. Moramo zaščititi žrtev in to je družba. E, ne, da se kršijo s tem človekove pravice. Torej, ta zaščita človekovih pravic je nekako že vključena pri vsem tem. Ampak treba je predvsem, uh, mislim, da. Eh, moramo seveda eh, pozorno pripraviti te predloge, ampak moramo predvsem tudi vedeti, kaj s tem posredujemo javnosti, javnemu mnenju. Če nas javnost vidi tako razdeljene pri tako perečih zadevah, potem eh, je ta vtis negativen in zato menim, da naj bi glasovali o teh eh, ukrepih, o teh določbah, in videli bomo, kakšna bo rešitev. Seveda se moramo čim bolj približati med sabo. Um, in to se je tudi že storilo in se še nadaljuje. Ampak se tudi ta glas ne bo dokončen glas. To je nek prehod, e, neka prehodna faza, ki bo potem vodila do končnega glasovanja. Odlog bi, mislim, da predvsem dala nek negativen signal glede razdelitve pa pomembnem in tako kočljivem vprašanju. Nočem sedaj se spuščati v podrobnosti, moram se najprej posvetovati skupino, ampak želela sem pač povedati nekaj splošnega o postopku, o načinu, kako nadaljevati. Po mojem mnenju je pomembno, da bo tudi zunanji signal tak, da ne bo vidna samo razdelitev parlamenta, temveč da bo jasna, jasen glavni cilj in to je zaščita družbe in pravic družbe in pregon uh, teh hudih kaznjivih dejanj. Like to... Gospa Weber, prosim, na kratko. Da, razumem gospo Morselino, ko govori o boju proti kriminalcem vseh vrst, vendar. Prosim, gledajte si kompromisni predlog številka 9. Tu ne govorimo o kaznjivem dejanju. Piše, da če nekdo ne more upravičiti izvora blaga, to ni povezano s kaznjivim dejanjem. To je zakonodaje, ki obstaja v moji državi. Lahko vam povem, da gre potem tu lahko za zelo poljuben pristop. Ali si tega želimo tudi na evropski ravni? You, um... Hvala, gospod predsednik. Glede pravne podlage. bi nekaj povedala. Sama sem pravnica, odvetnica in sem pred dvema tednoma uh, zmagala v enem, v enem primeru na Evropskem sodišču za človekove pravice. Torej, poznam to sodno prakso in poslali smo tudi sodbe Evropskega sodišča. Torej, to je povezano tudi s pravno podlago. Zaseg je, uh, člen, je, je temeljina člena 83 in torej to je, to je tudi praksa, ki jo pozna Evropsko sodišče človekove pravice. Tu gre za blago, ki se zaseže v kazensko-pravnih postopkih. Gre za zamrznitev in zaplembo na področju organiziranega kriminala in terorizma. Torej vsi amadmaji so v tem kontekstu, ne govorim o nekem drugem kontekstu, zunaj organiziranega kriminala in terorizma. Torej, da gre za kazensko pravni ukrep in da je ukrep, ki je skladen z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Prosim, preverite svojo elektronsko pošto. Poslali smo vam sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Tu gre tudi za zaseg brez kazenske obsodbe. S tem odgovarjam tudi na drugo vprašanje. In, in če tudi se to uporabi v civilno-pravnih sodiščih, to ni civilno-pravni ukrep, ker je to vedno povezano eh, z kaznjivimi dejanji. Ne bom komentirala komentarje v smislu, zakaj se nam mudi, zakaj želimo glasovati tako hitro. O tem smo se odločili skupaj, da bo glasovanje jutri in lahko rečem, da sem prepričana, da smo včeraj začeli dobivati elektronsko pošto glede kompromisnih predlogov. Sedaj imamo kompromisne predloge, imamo to razpravo, vendar mislim, da potrebujemo boljšo koordinacijo mislim, da predvsem v skupini Alde. Torej, pogovarjal sem se s vsemi pročevalci v senci, e, dosledil sem sporozum glede kompromisnih predlogov in potem sem seveda pričakovala, da bo večina, vendar morda ne celotna skupina to podprla. Kar zadeva e LS, pogovarjali sem o tem popovdne, ker tudi mi se glede odločenih stvari ne strinjamo vendar moramo zagotoviti večino, če je to mogoče. Torej, lahko tudi umaknemo kompromisne predloge in glasujemo o členih. Torej, ne mudi se, vendar dogovorili smo se, da bomo imeli glasovanje. Torej, glede tega smo imeli sporazum. No, Vendar se pa strinjam, da če želimo imeti nadaljno razpravo in dodatna pojasnila z liste, ki to potrebuje, sama tega ne potrebujem, pa se lahko strinjam s tem, da imamo glasovanje marca. Torej, če potrebujete več časa, da to preberete, prosim pa preberite sodbe Evropskega sodišča, ki se nanašajo na zaplembo, ki ne temeli na kazenskih obsodbi in boste videli, da je to skladno z sodno prakso Evropskega eh, sodišča za človekove pravice in z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Res je, poslali ste sporočilo. Vi predlagate, predlagate priložitev, vendar s tem se moramo vsi strinjati v odboru, sicer bomo imeli glasovanje jutri. Ampak glede tega se mora dogoditi sedaj. Se strinjate s predstavitvijo? Ima kdo kaj proti? Mikrofon. Yes, yes, I see, I see, I see that the EPP. E LS se strinja, liberalci tudi. SND nima nič proti, kaj pa zeleni? strinjamo se s preložitvijo. Bi pa še nekaj predlagal. Da najprej bi vprašal pročovako, če se strinja, da prosimo za eh, formalno pravno mnenje pravne službe. No, koordinati bi to morali zaprositi, vendar mislim, da mora se pročovaka s tem strinjati, če se seveda s tem strinja. Imate kaj proti? Ehm, sono, posso essere d'accordo sul. Strinjam se s preložitvijo glasovanja, kajti. Ampak, če to ne bomo za pred, eh, predolgo odložili. To seveda bi preložili le na naslednjo sejo oziroma na marčevsko sejo torej ne gre za neomejeno, neomejeno priložitev, gre zgolj za en mesec. Gospa Makovej? Um, excuse me, Mr. Gospod Kirhop? Pripravljen sem o tem premisliti, če je primarni cilj to, da želimo nadaljne usmeritve strani pravne službe glede vprašanj, ki smo jih slišali. No, če gre pa zgolj za to, da dosežemo soglasje, kot sem dejal že prej, mislim, da gre za pravne sisteme, obstajajo težavna področja, ki jih ne moremo tako obravnavati, tako da lahko z, torej zgolj zaradi tega razloga, ki sem ga prej navedel, postanem na odlog. Torej, pravno vprašanje bo razjasnila pravna služba. Obstaja preliminarni konsens za to, da priložimo glasovanje za en mesec, torej na mačevsko sejo. Vi pa ste tista, ki bo povedala, kakšno je vaše končno stališče, gospa pročevalka. Hvala. Torej, marca in ga zadeva pravno podlago, kot sem dejala, že trikrat danes. Pravna podlaga je očitna, sem odvetnica poslala, sem sod Evropskega sodišča za človekove pravice, poznam pogodbo, mislim, da pravna služba ne rabi podati dodatnih pojasnil. Meni je vse jasno. No, če pa želite, lahko ko to vprašate, no, to je tudi možnost, da sekretar pošlje takšno formalno zahtevo. Meni so zadeve jasne, z veseljem znova vse razložim in se pogovarjam s poročevalci v senci glede pravne podlage. Pravna služba je že bila z nami na vseh sestankih, to je vedno tako. Prosila bi sekretarjat, da skliče sestanek poročevalcev eh, v senci. Potem, ko bodo vsi poročevalci v senci se pogovorili s svojimi skupinami. Dobro, potem se strinjate z odlogom, glasovanje bo marca. Ni pa potrebe po pravnih pojasnilih, pravite. Torej, vi pravite, da to razumete, da je to vse jasno, kakšen dodaten komentar? No, gospa Latvor, izvolite. Stinjam se z odložitvijo, vendar naj povem, kakšen je moj vtis. Mislim, da potrebujemo mnenje pravne službe, kaj ti. Način, kako je gospa Makova predstavila kompromisne predloge, v meni zbuja dvome, če razumela nasvete pravne službe. Naj povem, da mislim, da je tudi pravna služba sveta pripravila mnenje. In mislim, da imamo, da ima naša pravna služba dostop do pravne službe sveta in da bi lahko dobili to mnenje. Bilo bi dobro, da vemo, če se obe pravni službi sveta, če se obe pravni službi strinjata. To je zelo pomembno, da vidimo, uh, kakšne so možnosti uh, Eh, glede tega, kaj lahko evropska zakonodaja uh, ureja in česa ne. To je pomembno, to je povezano tudi z drugo zakonodajo, zato je res pomembno, da zadeve prav naredimo. In mislim, da stališče gospe Makove morda ni najbolj primerno. Mislim, da v, v, v, pri oblikovanju kompromisnih predlogov ni tega zaobjela. Torej, želite pravno mnenje. Gospod Tavares in gospod Dejong. Uh, uh, torej, ob tej priložnosti bi povedal, da bi se o tem morda lahko povali koordinatorji. Ne, sedaj se odločimo, to predlagam gospod Dejong. Mislim, da pravno mnenje formalno pravno mnenje je nujno. Sicer lahko pridemo od tega, da bodo poročevalci v senci imeli eh, neskončne razprave na koncu, pa bodo gotovili, da vedeli potrebujejo pravno mnenje. Tako da mislim, da je bilo dobro, da čim prej prosimo za pravno mnenje. Sam menim, da imamo tu večino, ki želi pravno mnenje. Ali se glede tega strinjamo? Socialisti EKR Gue, zeleni, liberalci, se strinjate. Torej, zaprosimo za pravno mnenje in glasujemo marca. Gospa Makovej, da, bom ponovila. Sem odvetnica, imam mnenje glede pravne podlage. Če pa drugi potrebujejo pravno mnenje pravne službe, Eh, to seveda lahko zahtevajo, vendar pravna služba ne nadomešča poročevalke. Poslala pa sem tudi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Mm, dobro, toliko glede te točke. Imamo pa še eno točko, ki tudi zadeva vas, gospa Makovej. Vi ste poročevalka. No the presentation yeah, yes. of, uh, of Mr. Corcoran. Now, now, now we have another point concerning... Točka poročevalke Makovej, tokrat pa bo z nami gospod Eugen Kirkran, ki je vodja Irskega rada za vzem premoženske koristi in bo predstavil delovanje svojega urada. Ste z nami? Izvolite, beseda je vaša. Uh, um, Hvala lepa, gospod predsednik. Moje ime je Južen Korkoran. <clears throat> Sem uh, vodja um, Irskega urada za odozem premoženske koristi. Irska ima uh, dobro razvite pravna sredstva za uh, za a, eh, pridobitev oziroma za vzem premoženskih koristi. Imel bom kratko predstavitev in podal vam bom pregled nad delom našega organa oziroma urada. Potem pa bom poskušal odgovoriti na vprašanja, ki se bodo morda pojavila v zvezi z a, eh, tem uradom. V 90-ih letih smo ugotovili, da so, imeli, da so nekateri kriminalci na Irskem razvili sistem, tako da so prešli kazenski zakonik. Nekateri kriminalci so uredili tako, da niso bili neposredno upleteni v a, kazenska dajanja. Da bi se uspešno borili proti takemu organiziranemu kriminalu, smo podozili pravne ukrepe, tako da smo začeli a, odezimati premoženske koristi tistim, ki so bili upleteni. To se nanaša na tiste, ki so trgovali z drogo leta 1994 smo sprejeli ustrezni zakon. Tukaj so številne nove določbe in predstavljajo močno urodje pri odvračanju odkaznevih dejanj. V enem letu pa je, po enem letu pa je postalo jasno, da uvedemo bolj ambiciozne ukrepe v boju proti trgovanju z drogami in organiziranemu kriminalu kajti eh, raziskovalni eh, novinar je bil takrat ubit. Zakonodajo smo potem uvedli in ta se nanaša na dva zakona. Torej, eh, te določbe potem predstavljajo podlago za režim za zasego premoženja. Zakonodaja je dobro delovala, dosegli smo znatni uspeh v boju proti nekaterim zelo prominentnim um, kazenskim združbam. Zakonodaja sama oziroma zakoni sami pa so bili izpostavljeni velikim izzivom v nekaj letih. In naj vam podam samo nekaj um, izzivom, naj, naj jih nekaj opišem. 1996 smo dobili zelo pomembne določbe. Torej, um, ta urad je postal um, pomembna agencija in dobili smo tudi odgovornost za uh, boj proti eh, tem kazenskim uh, kaznivim dejanjem. In kaj je najbolj pomembno? Uvedli smo specifične določbe, ki omogočajo um, pošiljanje uh, zaupnih um, uh, informacij med zakonsko urejenimi agencijami. Naš urad je uh, organizacija, ki zajema več agencij. Uh, tukaj, imamo, tukaj sodeluje policija, carina, davki. Imamo pa tudi tehnično osebje. Kaj je moč tega urada? Urad lahko izmenjuje informacije in uh, temu ustrezno ukrepa. In izogibamo se, tako smo se izognili eh, upravnim težavam. Sodelovanje dosegamo preko zakonodaje, ki omogoča razkritje določenih informacij in pa materijala med uradniki urada in pa med eh, člani policije in pa drugih eh, agencij, ki zasledujajo te cilje vsi uradniki, vsi zaposleni v uradu sodelujejo kot v eni organizaciji. Tekom let smo ugotovili, da ima to številne prednosti. To omogoča namreč dobro komunikacijo in pa dobro sodelovanje med uradniki različnih agencij. Imamo tudi pravno in forenzično svetovanje znotraj urada urad, urad je neodvisen organ in zakonodaja pravi, da bo glavni vodja policijski uradnik. Urad je odgovoren v tem smislu, da je vodja eh, odgovoren eh, komisarju policije za delovanje urada. Urad pa mora tudi predložiti letno poročilo o svojih dejavnostih in sicer um, ministru za pravosodje in pa komisarju policije in minister potem to poročilo predloži tudi parlamentu. Urad financira finančno ministerstvo, nima zastavljenih finančnih ciljev in vsi eh, dobički tega oziroma vse profit se steka potem v finančno ministerstvo nazaj. Zakonodaja določa delovanje urada in lahko uporabimo vsa pravna sredstva, ki jih ima na razpolago država, zato da, eh, krimina, da eh, preprečujemo kriminal. Podlaga je zakon iz leta 1996. To, da urad uporablja tudi kazenski zakonik, eh, davčni zakonik in pa zakonik o, zakon o socialnem, socialne dobrobiti. In zakonodaja je zelo učinkovita. Um, dobitki, dobički se obdavčijo in imamo pooblastila preiskovanja in zaseganja. Prej, pred ustanovitvijo urada je bilo tako, da eh, ni bilo toliko spodbude za eh, zaseganje premoženja. Ustanovitev urada je okrepila varnost procesa, kar se tiče varnosti uradnikov. To vključuje tudi uvedbo določb anonimnosti za uh, uradnike in zaposlene. Uradniki za eh, socialno zaščito delujejo zelo učinkovito. Če se dokaže, da <clears throat> je eh, um, Mislim, da je to. Torej, eh, kratkoročni nalog za zamrznitev eh, velja za enkrat, dokler ne pride do tega sodnega postopka. In če se so, v sodnem postopku izkaže, da gre za premožensko korist iz kaznivega dejanja, potem se izda dolgoročni nalog za zamrznitev za minimalno obdobje sedmih let. V tem času vsak, ki lahko dokaže sodišču, da to niso eh, prihodki iz kaznivega dejanja, se ta nalog potem razveljavi. Eh, torej, najnižja usodja je 13 eh, tisoč eh, evrov, kar zadeva premožensko korist iz kaznivih dejanj. Pomembno je, da imamo tudi določbo, ki eh, omogočajo Eh, ki, do, ki določajo predvsem, kako poteka dokazovanje. Naprimer, tudi eh, uradnik iz davčne uprave lahko posreduje tak dokaz, eh, da je denar oziroma so sredstva iz kaznivih dejanj. Zakonodaja sama in tudi to, kako deluje, vsebuje tudi ustrezne kontrole, tako da ne bi prišlo do krivic varovalka je predvsem tudi eh, zagotovitev pravne pomoči za osebe, ki si ne morejo privoščiti te pravne pomoči. Vse je seveda tudi pod strogim sodnim nadzorom. Eh, torej, eh, predvsem eh, se to nanaša tudi na eh, to, da mora toženec dokazati, da denar ni eh, iz kaznivega dejanja. Če po tem sedemletnem obdobju <clears throat> lahko potem eh, po tem sedmem, sedmoletnem obdobju dejansko ugasne pravica eh, oseb do tega premoženja, če ni bilo odločeno ali dokazano drugače. Torej, veliko je seveda tudi sodnih izzivov v zvezi s tem zakonom, ki smo ga sprejeli. In mnogo argumentov kaže, da uh, se držimo uh, konvencije o človekovih pravicah, uh, torej te določbe tega ne kršijo. Tudi vrhovno sodišče in višja sodišča na Irskem so se ukvarjala s temi vprašanji. Nekaj argumentov, ki so jih navajala sodišča, pravijo, da naj bi akt sam, zakon sam eh, kršil ustavo, eh, da civilni postopek ne zagotavlja ustreznih eh, varstov v postopku, ko gre pravzaprav za dobičke iz kaznivega dejanja. <clears throat> Kaj ti pravzaprav bi na sodiščih morala poroča odločati o teh zadevah? postopek zaplembe je eh, civilno kazenski postopek, ne kazensko pravni postopek. In pravzaprav zakon tudi ne predvidi, naprimer, aretacije eh, osebe ali eh, tudi ni dovoljenja pologa varščine eh, ali recimo eh, aretacija zaradi neplačila določene dajatve. Eh, Torej, to pravzaprav ni del kazenskega postopka. E, sodišče pravi, da taka zaplemba pravzaprav ni kazn, ni sankcija in da je to možno reševati tudi s civilnopravnim postopkom in ne samo s kazenskom. Second, um, Potem drugo stvar, eh, stvar ki eh, ga eh, omenja sodišče, da je prihodek, eh, pravzaprav, eh, eh, torej, da je ta, ta postopek pomeni obrnitev kazenskega bremena. Sodišče meni, da se to zgodi šele potem, ko je sodišče ugotovilo, da obstajajo določena dejstva. Torej, da je premoženje posredno ali neposredno prihaja iz kaznivega dejanja. Potem gre seveda tudi za uh, navskrižne um, um, kontrole, kar zadeva uh, te dokaze. Uh, in seveda tudi osebi, ki je bilo oduzeto premoženje, ima prav tako določene pravice do tega premoženja in to lahko tudi na ustrezen način dokaže. Uh, Eh, torej, nekateri so menili, da gre pri tem za kršitev eh, ustavne pravice proti samo obtožbi, ampak eh, in da ne moremo zadolžiti neke osebe, da nekaj dokaže, če je ta dokaz lahko v breme, breme te osebe. Ampak sodišče je reklo, da ima država legitimen interes pri zasplembi, prihodkov iz kaznivih dejanj. In uh, v tej hierarhiji pravic uh, uh, zaščita ilegalno pridobljenega premoženja ne more biti nad to prvotno, prvo pravico, ki sem jo omenil. Torej, uh, seveda je treba zagotoviti, da, prihaja, da ne prihaja do zamovoljnih zaplemb. Tisti, ki so v lasti uh, teh premoženskih koristi, uh, uh, uh, tem je treba seveda preprečiti, da lahko uporabljajo te, te premoženske koristi. Da še ponazorim dva kratka primira, ko je naš urad v zadnjem, v zadnjem času, eh, s katerimi se je v zadnjem času ukvarjal. In to tudi ponazarja, kako deluje naš urad in kako izvaja v praksi svoje delo to so bolj manj majhni primeri. Ena taka operacija je bila operacija Limpit, ki smo jo začeli v sodelovanju z eh, oblastmi Združenega kraljestva, trajala dva, dve leti 2010 do 2012. Primarni cilj operacije je, je bil um, um, pranje denarja, in uh, tihotapljanje. Šlo je predvsem za uh, nakup določenih stvari, pre, uh, za prenos teh zadev v Združeno kraljestvo in za uh, investicijo tega denarja na kriminalni način. Uh, torej, davčni upravi obeh držav sta sodelovali s policijo in z našim uradom za odzem premoženskih koristi. Uh, Eh, šlo je za bolj majhno vsoto, približno 100 tisoč evrov in šlo je za dve nepremičnini, pri nakupu dveh pre, nepremičnin. Um, a, ampak um, v bistvu se je ta stvar potem bolj razširila in bil je vključen, bila je vključena eh, neka agencija za nepremečnine. In iz eh, eh, uspeh tega podjetja, te agencije so, se, eh, so bili bistveni, torej denar se je, eh, premoženje te agencije se je eh, povečalo. Šlo je predvsem za nakup in spet za prodajo nepremičnin v zelo kratkem času in to na zelo volatilnem trgu. E, in potem se je ta e, vsota od prvotno nizke povečala na več kot 5 milijonov. E, in to so spet uporabili kot. E, zavarovanje za nakup in prodajo nadaljnih eh, nepremičnin. In to se je vse potem tudi preneslo na eh, Irsko. Vse eh, je bilo povezano tudi eh, z, eh, z, z odobravanjem posojil. Eh, veliko profitov eh, je bilo eh, eh, realiziranih predvsem na nepremičninskem trgu, ki je bil takrat zelo živahen. Eh, urad je na koncu eh, lahko 2,7 milijona odkril na bančnih eh, računih in eh, veliko tudi eh, v delnicah in tako naprej. Eh, v Združenem kraljestvu je glavna oseba bila prav tako obsojena. Torej, tri milijone je bilo skoraj, eh, je bilo možno eh, vrniti v državno blagajno. Drug primer je operacija, ki je bila izvedena na Irskem. To, eh, to je bilo 2012. Gospod Corcoran, gospod predsednika prekinja, prosim vas, da se dopovdanski sestanek traja do pol enih, to pa še ni zadnja točka na dnevnem redu, prosim, da ste malo krajši, kajti nekateri člani, nekatere poslanke in poslanci bi želeli tudi še nekaj povedati o tem, prosim, da ste malo krajši. No, da končam. Uh, eh, uh, eh, za plemba, ki temelji na uh, kazenski obsodbi, se je uveljavila v. Uh, na Irskem in tudi sodišče, tudi ustavno sodišče je ugotovilo, da je to v skladu z ustavo, pa tudi Evropsko sodišče za človekove pravice ni ugotovilo kršitev in to je zelo pomembno sredstvo za boj proti to vrstnemu kriminalu v irskem pravosodju. Hvala za to, da ste mi dali priložnost, da danes dopovdan eh, govorim tu v tem odboru in seveda bom tudi rad odgovarjal na vaše vprašanje. Hvala lepa, hvala lepa za to predstavitev. Naj vas opomnim, da je pred nami še ena točka. Imamo še 15 minut na voljo. Gospa Sipel, prosim, da se umijete na dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Poskušala bom biti eh, kratka. Mene ta prispevek ni prepričal. Če obstajajo dokazi za to, da je nekdo pridobil premoženje zaradi kaznivega dejanja. Tako sem razumela sedaj to predstavitev. Potem pred sklepom sodišča, eh, pred sklepom sodišča človek nima možnosti, da zauzame stališče. To je po mojem mnenju obrnjeno dokazno obreme. Torej, po obsodbi se šele lahko zagovarjam. To zame pomeni, da lahko sodišče sprejme, kar hoče in to je nekoliko čudno. Pa še nekaj mi ni postalo jasno. Odkot izvirajo ti dokazi? Ali imamo neko um, začetni, začetni sum in se potem stečajo pre, preiskovanja? Ali pa se preiskuje tako, da se poišče nekaj, kar je sumljivo? Če pa že imam dokaz, da um, je eh, razlog za premoženje kaznevo dajanje ali, vedno, ali je na to potem pripet kazensko pravni postopek, zato da bi v prihodnje uh, preprečili, da bo zadevna oseba še naprej uh, izvajala kaznevo dajanje ali pa to nima take kazensko pravne posledice. Vse skupaj me pravzaprav ni pripričala, po mojem mnenju, to ni tako čudovit prispevek. Postopek, se upravičujem. Hvala lepa, gospod Bova, dve minuti. Moje vprašanje je tesno povezano sa predgovornico. V svoji predstavitvi ste dajali, da ustavno sodišče je preverilo ta primer, namreč ali eh, so obstajala tukaj jamstva za premoženske koristi pred obljenim kaznivim dajanjem. Odgovor je bil ne, to, to ni potrebno, ampak je to lahko civilni postopek, ali sem to prav razumela, morda vas nisem prav razumela. Torej, sodišče je dajalo. oziroma zakon pravi, da, je, da gre tukaj lahko za civilni postopek. Ampak ali je sodišče uvedlo kakšen, kakšne minimalne postopkovne standarde za te specifične postopke? Upam, da sem bila jasna. Gospod Latford, dve minuti, prosim. Hvala lepa za to predstavitev. V Združenem kraljestvu imamo podoben sistem. Seveda je odvisno, ali imate zaupanje v sodišča in pa ali izvajajo jamstva. Ne vem, če so dobro, kaj naj bi imeli v državah članicah Evropske unije. Ali je to upravičilo za to, da dovolimo, da imamo civilne postopke in imamo izbiro, ali dovolite da eh, ljudje pridajo skozi in da živijo od kaznjivih dejanj, ker jih ne morete obsoditi iz katerega koli razloga že, ali pa zelo natančno uvedete, uvedete zelo natančne previdne ukrepe. In če so določene vsa jamstva, da se potem soočite, da ste kostimo izzivu mislim, da moramo zagotoviti, da to, da imamo, da lahko imamo zaupanje v naše nacionalne pravne sisteme. Kajti to je edini način, kako bomo rešili ta velik problem mafijskega kriminala. In pa tukaj gre za zelo veliko premoženske koristi, predobljene s kaznjivimi dejanji, ki eh, ljudem enostavno ostanejo. Ampak to moramo storiti zelo previdno. treba je vključiti tudi Štrasburško sodišče, to je bilo tudi storjeno. In dobro nam je bilo razloženo. Videti je, po mojem mnenju, da lahko zaupamo v te ukrepe. To je ločena zadeva od tega, kaj lahko uvedete preko direktive, ki se predlaga. To je ločen problem. Namreč o a, pravnem področju uporabe a, e, kompetenc Evropske unije. Teda sistem, ki ga poznajo na Irskem, je bil dobro predstavljen. In a, e, mislim, da so bile lepo predstavljene tudi a, e, odločitve sodišča. Naslednji govornik. Hvala lepa. Imel bi dve načelne vprašanje v zvezi z pravno podlago za zaplembo. V Nemčiji imamo kazensko-pravne in pa civilno-pravne zahtevke. To ločujemo in imel bi vprašanje v zvezi z prenosljivostjo takšnega sistema, kot ga imate na Irskem. Ali je to možno prenesti tudi na druge sisteme? Potem pa ne razumem tele logike. Če rečemo, Kazensko pravno tega sicer ne moramo preganjati, kajti nimamo sodnega sklepa, da je to kaznivo, ampak ker ta človek vendarle mora biti kaznovan, kje je pravna podlaga za delovanje države, ki reče, eh, tvoja Ne zanima nas eh, predpostavka nedolžnosti v kazenskem pravu, kajti vendarle imamo občutek, da ste si nakopičili premoženje zaradi kaznjivih dajanj. Če tudi tega ne moremo eh, dokazati, bomo vendarle eh, nekaj zaplenili. Torej, te logike ne razumem in tudi ne morem razumeti, kako lahko iz kazensko pravne situacije ustvarimo pravno podlago. Ampak pri tem pa se uh, ukvarjamo z načelnimi zadevami. Gospod Korkoran, bi prosim eh, na kratko odgovorili, kaj je pred nami, je vendar le še ena točka. Hvala lepa. Kratek bom poskušal, bom odgovoriti na vprašanja. Prvič. Um, mi se ukvarjamo se primeri, kjer potekajo zelo velike preiskave, zelo natančne preiskave, uh, ne delujemo prenagljeno in vsem zelo natančno premislimo. Vsak primer zelo neširoko preučimo. In zakon od nas zahteva, da je sodišče zadovoljno, da je premoženje, za katero gre dejansko predobljeno s kaznjivim dejanjem. To je treba pred sodiščem dokazati. Potem pa kar se tiče civilnega postopka. Tukaj gre za spremembo pri eh, standardu dokaza, ki se uporablja. Morda boste lažje razumeli. Gre za ukrep proti eh, premoženju. Tukaj ne gre za ukrepanje proti posamezniku. In namen ni omejevanje pravic posameznika. Tukaj gre za ukrep, ki se nanaša na um, premoženje. In sodišče, mor, sodišče je treba dokazati, da premoženjska korist izvira iz kaznivega dejanja. Hvala. Res ste bili kratki? Dobro. gospa. Sedaj smo zaključili s to točko, kar se tiče zamrznitve in zaplembe premoženske koristi. Isto velja tudi za a, eh, a, eh, dogovore o Eurodako. Sedaj pa zadnjih pet minut ali pa kakšno minutko več namenjamo predstavitvi uh, o stanju in sicer nam bo to predstavila gospa Makovej. Hvala lepa, gospod predsednik. Drugi trialog o Eurodaku je potekal 7. februarja. Parlament in svet sta predstavila svoja stališča o določbah, ki se dotikajo političnih vprašanj. In kaj so ta politična vprašanja? 18. člen podatki, potem pogoj za dostop za eh, Eurodac za eh, namene kazenskega pragona, to je 30. člen, potem identični problem eh, se nanaša na člen 21, potem pravice do obveščanja iz 29. člena, potem uvodna navedba 26, potem uvodna navedba o dostopu za kazenski pregon. Kar se tiče označevanja podatkov, smo, je parlament predlagal 18. člen, ki omogoča označevanje podatkov za določene namene, ne bi pa dali dostopa za namene kazenskega pragona. Prosili smo tudi za definicijo označevanja, vsaj v vodni navedbi. Svet pravi, da je dostop za eh, organe kazenskega pregona bistvene narave in ne sprejema predloga Evropskega parlamenta. Tukaj se nanašamo na tiste osebe, ki dobijo eh, mednarodno zaščito oziroma tukaj gre za trenutek potem, ko dobijo to mednarodno zaščito. Potem eh, je bil predlagan kompromis, in ta kompromisi moramo še pogledati. Po trialogu smo imeli še srečanja na tehnični ravni. Imeli smo tudi srečanje poročevalcev v senci in zadnji sestanek je bil pred nekaj dnevi. Torej, pogoja, pogajanja še tečejo. Ne bi želela, da bi um, se ponovno pogajali o določenih stvarih. Hvala lepa. Ima kdo kakšen komentar? Ima kdo kakšno pripombo? Če ne, potem pa zaključujemo ta sestanek in nadaljevali bomo ob treh popovdne. Hvala.